chers collègues je vous propose de prendre place et que nous commencions bomo začeli z delom. Glede na to, da predsednika ni in ker podpredsednikov ni, Erken sem očitno najstarejša, uh, bom uh, vodila delo, dokler kdo ne pride. Bom nadaljevali z dnevnim redom in pri točki 7 si bomo pogledali poročilo gospoda eh, Luigija Luganota v zvezi z reformo lastnih sredstev Evropske unije pregledujemo pa amandmaje, ki so bili uloženi, kajti kasneje bomo glasovali. Glasovali bomo o mnenju za uh, odbor proračun. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Rad bi se zahvalil vsem političnim skupinam za prispevke, ki so mi jih poslali. In sicer eh, se zahvaljujem tistim, ki, imajo, eh, ki se strinjajo z menoj in tistim, ki se z menoj ne strinjajo. Eh, sedaj govorimo o lastnih sredstvih Evropske unije in to je gotovo zelo politična tema. Pravzaprav gre za to, da se moramo odločiti, ali živimo ali ne želimo dati Evropske uniji sredstva, ki bodo kos našim ambicijam. Mi se moramo odločiti, kaj bomo mi, evropejci, v bližnji prihodnosti počeli. Imamo tudi eh, mnenje eh, odbora za proračun. Eh, torej, vloga Evropskega parlamenta je tukaj precej omejena. In sedaj mi lahko razpravljamo in pa se odločamo o stvarih, ki bodo vplivali na prihodnost Evropske unije. Sam sem bil poročevalec za to. Eh, sodeloval sem s poročevalci v Senci in naše mnenje je sledeče. Torej, vsi, torej, predlogi sprememb eh, eh, vsi odražajo željo po nadaljevanju z našim evropskim projektom. Potrebujemo ustrezna finančna sredstva, zato da bomo dosegli zastavljene cilje. Predlagal sem pristop, s katerim Eh, so se strinjali vsi poročevalci senci in ki smo ga vedno uporabljali. Ne gre za to, da bomo namenili eh, resnična lastna sredstva, ampak bomo celo zapisali, zakaj potrebujemo ta lastna sredstva, za katere stvari in kako bi jih morali upravljati tudi na institucionalni ravni. Dobro se zavedam, da nekateri kolegi tudi v tem odboru nasprotujajo ideji uh, stopanja po evropski poti, kar se tiče političnega vidika. Seveda se s tem ne strinjam. Kajti po mojem mnenju je to celo škodljivo za neposredne interese evropskih državljanov. Ampak seveda vendar le to stališče spoštujem in eh, se mu pripravljam prisluhniti. Bil sem nekoliko eh, presenečen, nad določenim odklanjanjem, nad težavami v pogajanju s kolegi in s političnimi skupinami, ki pa se strinjajo z menoj o temu, da moramo še naprej stopati po evropski poti. Nekoliko sem bil presenečen, da so bili nekateri kritični do bolj odločilne uloge našega Evropskega parlamenta ki je dom vseh evropskih državljanov. Toda ne gledo, nam je ob koncu, zahvaljujoč uh, vsem, uh, eh, uspela doseči kompromis. Ta sicer ni tako ambiciozen, kot bi si jaz osebno želel, pa vendarle smo opredelili scenarij in pa jasno usmeritev za finančne sredstva Evropske unije. kajti sedaj želimo reformirati lastna sredstva, predlog je uravnotežen in seveda smo upoštevali tudi občutljivosti, ki vladajo v Evropskem parlamentu. Zahvaljujem se kolegom za opravljeno delo. Seveda sem pripravljen odgovarjati na vaša vprašanja in seveda si želim tudi dober izid pri glasovanju. Hvala lepa. Merci, uh, Madame Mal Hvala lepa, gospa Maletič. Thank you very much, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila poročevalcu in lahko povem, da smo zadovoljni, da smo lahko dosegli kompromise s tem poročilom, če tudi nihče ni vedno povsem zadovoljen sprejeli smo nekaj drugih točk, nekaj resničnih kompromisov, ampak na koncu mislim, da smo prišli do skupnega stališča glede lastnih sredstev. Dejstvo je, da v prihodnosti bomo imeli dve vrzeli v evropskem proračunu in sicer Brexit in nove naloge, ki nas čakajo v prihodnosti. In zato imamo tudi to razpravo v zvezi z novim sistemom. Vsi smo želeli v našem mnenju povdariti, da reforma sistema lastnih sredstev ne predstavlja eh, novih eh, davkov eh, in da tudi ne sme biti regresivne narave glede na obstoječ sistem. Če želimo zagotoviti eh, rezultate mm, evroobmočja, potem eh, moramo eh, zagotoviti, da se spoštuje tudi omejitve MFF-a in pa pogodbene omejitve in da znotraj tega okvira pripravimo realističen proračun. Razpravljala sem eh, s komisarjem Otengerju in tudi on je povdaril to, kar smo zapisali v našem mnenju. In sicer, da moramo zagotoviti enotnost evropskega proračuna in da ne bi bilo dobro, če bi imeli znotraj enotnega evropskega proračuna še nek drug uh, proračun, dodaten proračun. Potrebujemo močan Eh, proračun za 27 držav članice in eh, to stališče moramo tudi jasno povdariti. To je povdarjeno tudi v mnenju. In prav tako bi morali delati več na učinkovitosti odhodkov. In zato smo tudi jasno uh, vzpostavili povezavo med eh, strateškimi cilji in pa proračunskimi odhodki in eh, moramo se izogniti povezovanju specifičnih dohodkov s specifičnimi odhodki, tako bomo lahko bolj učinkoviti. V razpravah v parlamentu bomo gotovo videli, kako se bodo stvari odvijale v različnih odborih in videli bomo, katere nove prihodke lahko v resnici pričakujemo v prihodnosti. Naše stališče je zelo jasno in upam, da bo komisija to stališče tudi upoštevala. Hvala. Merci. Hvala lepa, gospod Luke. Ja, dank, dank an... Hvala lepa, predsedujoča, hvala lepa poročevalcu za osnutek in za sodelovalno vzdušje na prvih sestankih poročati v senci. Po mojem, še nismo tako daleč, da bi imeli poročilo, ki bi zadostilo pričakovanjem odbora Ekon. Še prav posebno zato, ker poročilo v velikih delih zgreši svojo temo. Tako kot je zapisano v tem trenutku, to ni poročilo o lastnih virih, o prihodkih EU, temveč v večjih delih o izdatkih EU, o novih projektih, novih podvigih, ki jih želimo financirati, proračun evromoča in podobno. Torej gre za izdatke, ne pa prihodke, kar pa bi morala biti tema tega odbora. Poleg tega je veliko pripomp na institucionalne novosti v EU, od vprašanja, ali bi imeli finančnega ministra evromoča, in tako dalje, ki spet nimajo nič upravka s prihodki EU. Po mojem, tudi zato ni dobro govoriti o izdatkih, ker seveda moramo govoriti ne samo o nalogah, ki so pred nami, potrebah po teh, ampak tudi o starih nalogah, ki morda potrebuje drugačen način, način financiranja kot do sedaj. Slišali smo zanimive znake iz Francije, kar se tiče SKP-ja, vendar pa to ni naloga ekona, to so odločitve, ki jih mora sprejemati odbor za proračun v parlamentu. Zato ta vprašanja, po moje, ne spadajo v to poročilo. V bistvu bi se morali ukvarjati, in o tem skoraj da ni govora v tem osnutku, je vprašanje, ali bi se EU morala financirati večinoma iz vlastnih virov, iz vlastnih davkov ali delno vlastnih davkov, ali pa bi bilo bolje imeti financiranje na podlagi prispevkov držav članic, ki prihajajo potem iz BNP-ja. Zajem proti teh obeh virov financiranja se skoraj da spohne omenja v poročilu. Osebno pa sploh še nisem prepričan, da bi financiranje iz prispevkov držav članic relativno eh, z BDP-jem bila boljša pod financiranja EU, kajti novi davki seveda znova izkrivljajo in pomenijo davki na ravni EU prelom sistematiko za pobiranje davkov, da so zato pristojne samo države članice, ne pa tudi EU. Zato se mi poročilo tudi v tej ključni točki še ne zdi prepričljivo. Upam, da bomo znatno izboljšali to poročilo v nadaljnih razpravah. Hvala lepa. Ehm, Hvala. koga vi nadomeščate? Nisem poročevalec o senci, nikoga ne nadomeščam, tudi me ni prosil, da govorim o njegovem imenu, govorim o svojem imenu. In moram tako povedati, da se nisem ravno poglobil to tematiko, vendar pa vseeno samo nekaj pripomp k temu, kar je dejal kolega Luke. zdi se mi, da smo naredili enako napako kot že včasih, da ko ni prav veliko sredstev, se manj sprašujemo, kje bi dejansko lahko bili bolj učinkoviti, kje kaj spremenili. Zelo hitro se posvetimo temi, kje in kako bomo našli nova sredstva. Tudi na tem področju se mi zdi, da smo v stari pasti, spremembami sistema DDV, z uvedbo CCTB in podobno, mislimo, da bomo dejansko ustvarili nove prihodke. Skušnje pa kažejo, da se že dolgo ukvarjamo s to temo, pa nam nič ni uspelo. DDV, druga podlaga za to in tudi boj proti prevaram, ki nas stanejo dvomestno milijardno številko vsako leto. To je tema že od 2004, odkar sem tu, pa to nikoli ni bilo razrešeno. Prav tako na uvedbo CCTB, tudi o tem smo že veliko krat govorili. In lahko se spomnim, da je Charlie McCreevy, ki je bil od 2004 do 2009 komisar, takrat storil vse, da bi to preprečil. Pepičan sem, da nam tako enostavno tudi tokrat ne bo uspelo, ker si države članice tega ne bodo dovolile. To bodo imele za krojitev njihove suverenosti. Ne gre za podlago merjenja, ne gre za stopnjo. To se jim bo zdelo posredno vmešavanje v njihove pristojnosti. Torej, menim, da moramo biti realni in moramo to natančno premisliti. Kar se tiče institucionalnih sprememb, torej da bi jaz en postal valutni sklad, da bi imeli tudi ministra za rejo območje, o tem se lahko pogovarjamo. Gospod Mogherini, vsako predstavnico smo se pogovarjali, o tem smo storili uspešen korak. Če bo tako imenovani finančni minister, taki obliki član komisije. Potem lahko o tem resno razpravljamo. To ima določene prednosti. Nikakor pa ne sme se zgoditi, da bi spet ustvarjali dodatno raven, da bi imeli nekakšen Evropski denarni sklad. To bi potem vodilo do nadaljnih zmešnjav glede pristojnosti in ne bi pomagalo celotni zadevi. E, Hvala lepa. Ne vidim nikogar za gue, niti za zelene. Želi še kdo drug besedo glede tega poročila? Ne? Dobro. Gospod poročevalec, v tem primeru vam dajem besedo. Najprej bi se rada zahvalil za vaše prispevke. Torej, Vaši prispevki eh, odražajo razpravo, ki je pripeljala do tega besedila. Torej, slišal sem eh, tudi komisarja Oettingerja, ki je bil povabljen v odbor za proračun in on je zelo eh, pozoren na opredelitev hipotez, sedaj o teh hipotezah razmišljajo v Evropski komisiji. In naj naprimer spomnim na ulogo skupina na visoki ravni, kajti ta skupina je opredelila konkretne stvari, ki so povezane z ambicijami. Seveda je to povezano tudi z temami uh, odbora za proračun, to je povezano tudi z davkom na uh, finančno transakcijo, potem z davkom na plastiko. Uh, predvsem pa eh, so dejali v tej skupini tudi sledeče. Če želimo uresničevati naše ambicije, potem moramo dvigniti odstotek eh, prispevkov. In govora je bilo tudi o splošnem eh, BDP-ju Evropske unije, govora je bilo o 1,1, 1,2, nekateri so prišli celo do 1,3 odstotka. Uh, Zakaj o tem govorim? Obstaja razlika med tistimi, ki pravijo, da se mora to mnenje omejevati na uh, temo. Nekateri pa menijo, da je vloga Evropskega parlamenta tudi ta, da preko mnen zagovarja določeno temeljno politiko. In seveda želijo nekateri omejiti Evropsko unijo, drugi pa želijo razširiti Evropsko unijo oziroma iti še dlje. In težko je najti eh, skupno točko. In eh, vaši, vaša stališča, ki ste jih izrazili, odražajo prav to razhajanje. Ampak eh, zahvaljujem se vam za to, kajti mislim, da potrebujemo prav to vsebinsko razpravo, zato da bomo lahko potem dosegli napredek. Hvala lepa. Dobro, o tem bomo glasovali malce kasneje ko bomo glasovali. Sedaj nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda in sicer imeli bomo skupno razpravo v zvezi s točkami 8 do 11 dnevnega reda. Prvo besedilo govori o spremembi uredbe v zvezi z Evropskim nadzornim organom. torej za Esmo, za Jopo e in tako dalje. Na to uh, gre tu za besedilo, ki spreminja uh, eh, mefit in uh, solventnost 2. Na to tretje besedilo, ki um, prenavlja evropski. Uh, sistem tvegan in na to vprašanje sedeža Evropske bančne agencije. Dajem besedo gospodu Balcu za uvodne besede. Äh, Hvala lepa, gospa soporočevalka in začasna predsedujoča. Seveda se zelo veselim, kot so poročevalec za ta poročina, da bomo danes začeli o tem govoriti tukaj v odboru, kar se tiče spremembe Evropskega sistema finančnega nadzora. V zadnjih tednih prvonč sva pripravila delovni dokument, ki je bil včeraj razdeljen poslankam in poslancem v odboru. To mislim, da je dokument, ki podaja boljši pregled nad aktualnimi predlogi komisije. Poleg tega izpostavljamo nekatera vprašanja, ki jih bomo gotovo v naslednjih tednih morali še upoštevati. Katalog vprašanj je izredno ne dokončen. To je eden največjih projektov v tem mandatu, kjer pa se tega ne smemo letevati prehitro. Zato si bomo vzeli čas preveriti predloge komisije, še prav posebno tudi podvojevanja s trenutnimi zakonodajnimi postopki, kot je naprimer MR2 in PEP. E Želimo si podati, si narediti pregled nad pristojnostmi Evropskega bančnega organa tudi kar se tiče lastnih pobud. Sedem let po tem, ko smo spostavili Evropski nadzorni organ, si želimo nekatera pojasnila, izboljšave in želimo tudi premisliti o nadaljnih smernicah. Nekateri se še spomnite, že leta 2010 sem bil član tega odbora in takrat tudi del pogajalske ekipe, ko smo spostavljali sistem nadzora. Od takrat se je kar precej spremenilo. Zakonodaja finančnih trgov je sedaj bolj kompleksna, večplastna, veliko pristojnosti je bilo preneženo na evropsko raven. V bančnem sektorju, pa tudi v tržnem sektorju, nekaj pa tudi pri zavarovalnicah. Vedno pa je bilo jasno, da ne gre samo za centralizacijo evropskega sprejemanja odločitev, temveč za sobivanje nacionalnih in evropskih organov. Sodelovanje med nacionalno in evropsko ravnjo in naj dodam za dopolnitev tudi sodelovanje z mednarodno ravnjo je postalo bolj zapleteno in pogosto tudi teže zanadzirati in preverjati. To točko smo v ikonu večkrat že omenjali, naprimer tudi v poročilu na lastno pobudo 2015 o trenutnem stanju in izzivih za zakonodajo evropskih finančnih trgov. Celo Če ostanemo pri statusu quo, ki ga imamo sedaj pri Evropskem sistemu finančnega nadzora, moramo doseči izboljšave. Naj tukaj jih nekaj omenim. Namreč izboljšave pri ex ante in ex post nadzoru povezane zakonodaje, kot so naprimer delegirani akti in tehnični standardi. Potem nadzor kako se mandat izvaja in na koncu tudi, kar se tiče interakcije med institucijami Evropske unije, zato da bomo omogočili enotno spostavljanje standardov, kar se tiče roko, kar se tiče preglednosti, kar se tiče dokumentov in tudi kar se tiče izvajanja dobrih študij, ki nam kaj povedo. Komisija nam s predlogi ni napovedala revolucije. Revolucije si tudi v parlamentu ne želimo. Upravljanje nadzornih, upravljanje sistema finančnega nadzora naj ne bi bilo preveč zapleteno. Iz dobrih razlogov smo takrat predlagali tri ločene organe za zavarovalnice bančni sektor. In tudi za makrobonitetni nadzor. Vse, vsi tri sektori so še vedno taki, kot so, imajo različne poslovne prakse in vsi tri sektori pripravljajo različna strokovna znanja. In za ta, te tri sektorje so se potem tudi organi različno razvijali. Kot pri SSM in pri neposrednih nadzornih pristojnosti. In to vsi poznamo. Pri teh strukturah želimo biti bolj učinkoviti, želimo ločevanje regulacije in nadzora narediti bolj jasno. Tudi kar se tiče ravnovesja moči. delitve oblasti, znotraj teh struktur mora ostati prevedljivo. Izvršni odbor, ki bi si lahko dodeljeval pristojnosti, po moje ni to, kar si želim, želim pri prevedljivem ravnovesju moči. Kar se tiče prioritizacije za prihodnost, pozame odločilno, kako poteka izvajanje že sprejete zakonodaje, kako lahko to boljše izvajamo. Vodil sem trialog, ki je govoril o tako imenovanih korelacijskih tabelah. In smo obtičali, tega si ne želim še enkrat. Dejstvo je, da kršitve proti pravo skupnosti še vedno ne morejo biti dobro preverjene ustrezno preverjene in ne moramo se jih ustrezno lotiti. Zato se mi zdi, moramo nujno nekaj spremeniti. Na tej točki moramo gotovo okrepiti nadzorne organe. Potem pa sorazmernost je tudi pomembna zame. Prek institucij smo ugotovili, da sorazmernost nima samo enotne ravni, tu je več ravni in je potrebno uporabljati na več ravneh. To vidimo tudi pri trenutni razpravi o bančnem svežnju. Še prav posebno, kar se tiče CRD in CRR, kjer je komisija v smislu sorazmernosti že dejavna. In ta pristop bi morali navdihniti življenjem, ko gre za pojasnitev pristojnosti organov in odgovornosti organov. Spremembo Evropskega sistema finančnega nadzora pa bomo spremenili tudi Evropski svet za sistemska tveganja. Naj spomnim, da je parlamentarna pogajalska ekipa 2010 želela ločitev ECB in ECRB. To je vprašanje, ki se ga tudi danes ne smemo bati. ESRB je počel veliko zadev, ki niso bile pregledne, tudi zaradi neposredne afilitete z ECB. In to je gotovo tudi kritična točka ki se jo moramo še bolj podrobno ogledati. Lahko bi gotovo omenil še kakšno točko, kot sem dejal. Naš premislek, moj premislek ni dokončen, na koncu pa bi nakratko spregovoril še o eni temi, tudi o lokaciji določitev sedeža Evropskega bančnega organa kar se tiče geografskih preferenc, ki jih gotovo imajo države članice, vsak posameznik, tudi sam, bi rad bil kritičen do postopka. V uredbi v EBI gre za postopek sodločanja. Svet in komisija tega ne upoštevata. Neupoštevanje so odločanja strani parlamenta. Tudi z Brexitom ne more biti upravičena, tudi s temi okoliščinami ne. Za prihodnost moramo zagotoviti, da pomembne odločitve potekajo po rednem zakonodajnem postopku in da se na koncu ne odloča kar tako o tem. Vsi želimo našim državljankam in državljanom utemeliti naše odločitve. Vsi smo realisti, še prav posebno v dveh vidikih. Prvič, izhajamo lahko iz tega, da bo EBA se preselila v Pariz. Istočasno lahko izhajamo iz tega, da to ne pomeni zdržitve z ESMO. Sedaj pa se veselim izmenjave s kolegicami in kolegi in sedaj predajam besedo soporočevalki, ampak to mora sedaj storiti predsedoča sama in si sama dati besedo. Hvala lepa. Merci, Hvala, spoštovani soporočevalec, da si mi na tako prijazen način omogočil, da pridem do besede. Moje delo je bilo posredovano kolegom včeraj. Mislim, da so eh, si lahko pogledali eh, ta eh, delovni dokument, kjer nisem razvila nobene teze, temveč opisala predlog komisije in izpostavila nekaj vprašanj, ki bodo verjetno v uspredju pri naših razpravah z eh, Borkardom Balcom eh, sva šele na začetku dela, mnenja so eh, zelo raznolika. In tudi sama bom k tej raznolikosti prispevala z svojim pogledom na pregled tega pomembnega dosjeja z vidika eh, zakonodaje je to zelo pomemben prispevek. Nekaj konteksta, v katerem se nahajamo. Evropski nadzorni organi so vzpostavljeni in vzpostavljeni so bili v kontekstu, ki je povsem drugačen od današnjega. V teh sedmih letih, eh, ki so pretekla, bi lahko omenila vsaj tri dogodke, ki so povsem spremenili to podobo ali pa jo bodo. Prvič, bančna unija. Bančna unija, ki je privedla do SSM-a in eh, s tem uvedla povsem eh, nov element v finančne trge. Iz tega moramo potegniti navke. Okay glede eh, tega, kaj je takšna sprememba prinesla in eh, kaj eh, lahko s tem storimo. Vemo tudi, da je ta nadzorni organ tudi v določeni meri podedoval že obstoječe odbore. Na to Unija kapitalskih trgov. Gotovo se boste spomnili v tem odboru, da ko je Evropska komisija začela z postopkom eh, priprave bele knjige v zvezi z unijo kapitalskih trgov, Takrat je bilo to nekaj zelo pomembnega in v rezoluciji, ki smo jo takrat pripravili, smo to tudi izpostavili. Komisija ni predlagala nekih, um, nekega usporednega napredka uh, med uh, finančnimi trgi, razvojem finančnega trga in pa uh, razvojem nadzornih mehanizm. Od takrat so se stvari malce spremenile in uh, sedaj lahko zopet začnemo o tem razmišljati. Na to tretja točka pa je eh, obžalovanja vredna in to je Brexit. To bo eh, ključnega pomena za vse naše dosjeje. Ko si pogledamo posvetovalni dokument, eh, ki ga je Evropska komisija dala na mizo, preden je oblikovala predloge za revizijo temeljnih besedil, mislim, da je komisija imela naslednjo idejo da bi ob tej eh, reviziji lahko tudi spremenili arhitekturo agencij, in se vrnili na nekaj, kar smo v tem parlamentu začeli že pred mnogimi leti in sicer razmislek o tem, kaj je najboljša arhitektura za agencije, ali bi bilo dobro, če bi imeli eno enotno agencijo ali eh, agencijo po eh, segmentih trga ali eh, tako imenovano eh, agencijo z dvema glavama, kar obstaja v nekaterih državah ne bom govorila v imenu komisije, ampak eh, občutek imam, da komisija na koncu ni izbrala te možnosti in to verjetno zaradi eh, odgovorov, ki jih je dobila eh, v tem postopku posvetovanja. Prav gotovo je komisija tudi prepričana, da je napočil trenutek, ko je treba reformirati delovanje agencij in da, upam, da ne bom nikogar šokirala, ampak da pri tem ne smemo eh, biti preveč ambiciozni, da moramo ostati eh, realistični, če želimo to narediti v tem zakonodajnem obdobju. Eh, na ta način saj berem ta predlog, eh, ki se ga tudi veselim. Nekateri se boste spomnili, da še preden je komisija oblikovala svoje predloge, smo organizirali um, izmenjavo z Žakom de Rozier, ki je uh, veliko, zelo ustrajal v svojem predstavitvi na tem, da uh, pri funkcioniranju eh, agencij moramo razlikovati med njihovim delovanjem kot regulator in med njihovim delovanjem kot nadzornik. In to se mi zdi rdeča nit, ki eh, nas bo vodila pri eh, razpravah o teh besedilih. Glede glavnih besedil, ki se nanašajo na tri nadzorne organe, vsak od besedil ustreza, ustrezni, ustreza določeni strukturi in sicer imamo tri poglavja, eh, področje uporabe, upravljanje in financiranje. Glede področja uporabe imamo eh, se upošteva cela vrsta zakonodaj, ki eh, so bile sprejete od začetka, od vzpostavitve agencij odkar so bili odbori eh, spremenjeni v agencije. In na to tudi upošte, upoštevamo um, druge uh, dogodke, ki zaenkrat še niso bili upoštevani v predlogu komisije. In uh, tu imam v mislih zlasti povezavo z uh, predlogom. Um, o uh, evropskih pokojninah, dosje uh, eh, PEP, na to dosje EMIR 2, uh, eh, kjer imamo specifičen dosje v zvezi z upravljanjem. Glede upravljanja, zelo na hitro, vsaka oseba, ki je od blizu ali daleč imela opravka s temi organi. Vsaj to sem slišala. Torej vsaka, vse te osebe so se eh, zelo pritoževali glede težav, ki uh, so jih imele glede odločanja. Postopek odločanja ni učinkovit. In na podlagi te ugotovitve mislim, da je komisija oblikovala predlog, ki eh, se navdihuje tudi z drugih eh, modelov na evropski ravni. Eh, predlaga, da se vzpostavi izvršni odbor in glede tega bomo prav gotovo lahko tudi posredovali svoje mnenje in svoje predloge. Načelo je to. Mislim, da moramo biti jasni. Nacionalni nadzorni organi ki eh, so vključeni v ta izvršni odbor, predstavljajo nacionalni interes in iz tega vidika eh, predstavljajo dodano vrednost eh, in prinašajo strokovno znanje glede tega, kaj je treba nadzirati. Ampak ali je treba spremeniti zakonodajo, če želimo zadeve spreminjati, je to mm, redko kdaj preprosto. Uh, uh, organi uh, uh, se ne radi spreminjajo in uh, zato uh, smo prišli časoma do ideje, da bi vzpostavili ta izvršni svet. Glede financiranja in glede na uh, proračunske omejitve Evropske unije predlagamo, da proračun unije ne bi predstavljal več kot 40 odstotkov financiranja agencij. Uh, tu eh, so eh, nekateri že izpostavili dvom glede proračuna agencij, moramo najti način, kako lahko eh, te proračune ohranimo v razumnih mejah. Ne bom predolga, veliko vidikov bi lahko izpostavila, ampak k temu se bomo vrnili kasneje. Samo še nekaj besed v zvezi z. Uh, Evropskega, Evropskim odborom za sistemska tveganja. E, z mojega vidika tudi tu ne odpiramo celotne arhitekture agencij. Zdi se mi, da je treba tu slediti isti filozofiji, ko govorimo o ECRB-ju. Komisija predlaga, da se v upravljanje agencij vključi uh, cilje, ki jih lahko opredelimo in ki jih lahko označimo kot eh, eh, inovacije na finančnih trgih, tako imenovan fintech in eh, varstvo potrošnikov. In zaključila bom z naslednjimi besedami z vidika Evropskega parlamenta bi morali iz, okrepiti ta predlog, kajti če tudi smo uh, vključeni v imenovanje članov izvršnega odbora, mislim, da bi bilo treba izboljšati pogoje sodelovanja za Evropski parlament, enako velja tudi za varstvo potrošnikov. Tudi tu mislim, da bi lahko naredili več kot to, kar imamo danes na mizi. S tem sem zaključila. Predsednica me prekinja in sedaj dajem besedo za skupino EKR. Hvala lepa, predsedujoča. Dobar dan vsem. Hvala lepa vsem za dober delovni dokument. To sem že pregledala morala ga bom pa pregledati kar nekajkrat, da bom razumela vsa vprašanja, ki jih zastavljate. Naj se osredotočim še prav posebno na vprašanja, ki ste jih vključili na koncu tega dokumenta. Na splošno najprej pripomba. Delovni dokument spregovori o tem, kako smo najprej vzpostavili sistem nadzora in predeva, da so agencije bile postane kot enake, ampak ne identične. Sedaj smo šli naprej. Te, ti tri organi so se spremenili in razvili v drugo smer. Poblastila pa so sedaj tudi raznolika in res je. Vse skupaj se je drugače razvijalo in zavedati se moramo, da jih tudi obravnavamo drugače, ko, jih, eh, ko si jih ogledamo. Vprašanje za nadaljno razpravo. Najprej, verjetno povzem vprašanje ki ste jih že izrekli glede presoje vplivov. Tukaj potrebujemo celovit pristop, to parmet vedno pravi, kar se tiče presoje vpliva. Na to se moramo zanašati. In potem 50. vprašanje, kar se tiče odnosa nadzornih organov z NCAI. Mislim, da je to ključnega pomena zdaj, ker temu bomo posvetili veliko časa. Moja skupina se je vedno zauzemala za vlogo nacionalnih organov na način, ko bi spoštovali pristojnosti držav članic in ko bi spoštovali tudi trge v držav članicah, ki so včasih konkurenčni zaradi učinkovitosti in strokovnega znanja. In to še prav posebno res v nekaterih manjših držav članicah, strokovnim znanjem v finančnih storitvah. Povezano s tem pa je to, kar je v 38. točki, kako najbolje um, spostaviti nadzor in izvajanje zakonodaje v državah članicah. Trenutno izvajanje MIFID 2 to jasno kaže. Nismo pa še videli izvajanja v skoraj polovici držav članic do 3. januarja letos. In tudi tiste, ki že izvajajo, tega niso storile dosledno. Kar se ravnovesja tiče med regulativo in nadzorom in ali je možno ali zaželeno imeti jasno razliko, se sprašujem, ali je sploh zaželeno to. Tehnično znanje je ključnega pomena za učinkovito zakonodajo. In to dobimo s pogledanjem znanjem trga samega, tržnih institucij. In to znanje se običajno dobi z nadzorom trga. Tako da se sprašujem, ali je razlika res ustrezna. Kar se tiče doslednosti, to bo tema, na katero se bom vračala celotno postopko pa je v 42. točki, kaj se tiče Mirja in Pepa, to omenjeno. Strinjam se s poročevalcem, da lahko govorimo tudi o doslednosti med podobnimi proizvodi in kako kar najbolje jih obravnavati, ko gremo naprej. Pravo vprašanje za me pa je vprašanje Mifida in IDD. Tukaj imamo zelo podobne proizvode, pa raznolika pravila za iste evropske potrošnike. Je to zaželeno ali pa bi morali biti bolj dosledni, kar se tiče teh proizvodov za naše potrošnike, kar se tiče centralizacije podatkov. Tukaj sem odprta za premislek o tem, da bi morda to nekoliko rešili. No, v MIFIDu smo v odboru vedno govorili, da bi druge institucije morale biti konsolidirane da bi morali imeti finančne podatke o transakciji na voljo 15 minut, potem ko so podatki bili na voljo določenem organu. Tako bi povečali rast fintehu in na drugih področjih in bi pomagalo investitorjem pri njihovih odločitvah. Nisem pa pripričana, da bomo ta potencial uresničili, ker enostavne rešitve ni. Ne pa, da bi ESMA lahko prezela svojo vlogo pri tem in bi končno lahko kaj prineslo potrošnikom Evropi. Zato, če želijo prevzeti to vlogo, bi morda bilo to ustrezno tudi glede podatkov. In potem je še zelo veliko točk o vlogi teh struktur v mednarodnih organih in o vlogi, ki bodo odigrali pri odločitvah komisije. Mislim pa, da je pomembno, da ekvalentne odločitve, kot so trenutno strukturirane politične, da jih sprejme komisija odločitve v zadnjih mesecih in letih, ki so bile precej škodljive v nekaterih primerjih za ugled EU. Ni jasnega procesa za ekvivalente. Ko bi to jasno določil, kako se globalno s tem ravna. In tudi nekateri ne vedo, zakaj se jih različno obravnava komisija. Sedaj ponuja, da bi ekvivalenti bili podani glede na pomen regije mnenje, ki je bilo že izrečeno komisijo v tem odboru. Če to povežemo s 30-dnevnim obdobjem, potem lahko to ogroža investicije zaradi negotovosti, povečana vloga nadzornih organov pa bi lahko povečala gotovost. Če bi imeli storitve briefinga in nadzora, bi lahko izboljšali ugled teh političnih odločitev glede ekvivalentov. Hvala lepa. Hvala lepa, Wolf Klince za liberalno skupino. Fünf, eh, Hvala lepa. Pet predsednikov, glede dokončanja EMU, je junija 2015 zahtevalo, da imamo enotni organ za nadzor kapitalskih trgov. To se zdi enostavno in neposredno, vendar pa v prevodu nemščino vidimo, da je marsikaj to drugače razumljeno. Tukaj potem ni več govora o enotnem nadzorniku. Ampak gre bolj za dosleden nadzor. Kakorkoli že. Če želimo dokončati kapitalsko unijo, če želimo imeti delojoč trg za finančne storitve, potem moramo zagotoviti, da imamo tudi ustrezen nadzor. Zagotoviti, da je to, kar je že v zakonodaji ustrezno izvajano in interpretirano. Zato je predlog komisije tak, da gre v pravo smer in o katerem se moramo resno pogovoriti. Dejstvo je, da trenutni tri organi že upravljajo dobro delo. Niso nekaj, kar bi spoletelo, čeprav napake obstajajo. Kar se stresnih testov tiče, naprimer v bankah, to gotovo ni bil velik uspeh. Imamo tudi razpotovanja med ESO in nekaterimi drugimi organi. Gotovo Evropa ni dosegla vse, kar bi lahko dosegla ESMA na področjih, ki jih neposredno nadzira bonitetne agencije in tako dalje opravila dobro delo. Predlogi komisije ciljajo, in tem je bilo že govora, na tri stvari. Pristojnosti, mandati, upravljanje, vodanje in financiranje. In kot je že bilo rečeno, je ključna točka prihodna pristojnost, katere naloge. In tukaj bo imel kdo. In tukaj je delitev na nacionalne organe in evropske nadzorne organe ključno. Ne sme biti tako, da bi nacionalni nadzorni organi bili institucije drugega razreda in bile potem popolnoma demotivirane. Potem tudi ne bi prispevali tega, kar bi drugače lahko in bi v najslabšem primeru morda padle v skušnjavo, da bi ta novi sistem blokirale. Ne želim govoriti, da bo tako, tudi upam, da ne bo, ampak omejitev med evropsko in nacionalno ravnjo in razdelitev nalog bo ključnega pomena. To seveda ne pomeni, da evropska raven ne bo imela možnosti izvajati neodvisnega nadzora nad nacionalnimi organi, ampak ne, v smislu mi smo nadrejeni, vi pa podrejeni, morate poslušati. Kaj se tiče vodstvene strukture, je jasno, da trenutni sistem z 28-27 kmalo nadzorniki ne more ustrezno in učinkovito delovati. Uvedba izvršnega odbora, to je nekaj, kar pozdravljam. Dejstvo je, da bi ta izvršni odbor moral delovati drugače, kot je to v, odboru, eh, v osnutku. Piše, da se sestaja najmanj petkrat letno. Izvršni odbor, ki se, se stane petkrat letno, to sploh ni. Izvršni odbor, saj mesečno, morda dvakrat mesečno se mora sestati. Petkrat, ko se pripravlja svet nadzornikov, to že, ampak drugače pa veliko bolj pogosto in veliko bolj angažirano. Pri ESAB bi dejal, da bi pri sestavi ESAB morali razmisliti, ali ne bi bil parlament bolje zastopan. Jasno je, da evropski sistem nadzora ni nad eh, zakonom in nad voljo ljudi. Zato moramo seveda zagotiti tudi ustrezno raven odgovornosti in po mojem mnenju bo tudi Evropski parlament moral storiti več in odigrati svojo vlogo. Kar se tiče financiranja, razumem, da EU ne more ponuditi več kot 40 odstotkov, vendar pa, ko rečemo, ostalo bo prišlo iz finančne industrije, to se mi zdi pa drzen skok. Morda bi res morali imeti ureditev 40, 30, 30 ali 40, 20, 40, kakorkoli že. Nacionalni nadzorni organi bodo tako ali tako dobivali sredstva iz finančne industrije ne bo razbremenjena v tem smislu, ampak mislim, da je pomembno nacionalne organe obdržati in zagotoviti, da ne bomo sredstvo kaj tako tratili. Vse skupaj mora biti orientirano na dosežke, kar se tiče vključevanje okoljskih, socialnih in podobnih vidikov, pa moram povedati tole. Nič nimam proti, da še prav posebno izpostavljamo eh, trajnostne investicije, vendar pa trajnosten, ne samo dejno, tudi stabilen. Investicija v zelen tehnološki projekt, ki pa je tvegan, ni stabilna. In zato moramo biti previdni. In torej, na koncu, mislim, da je to pomemben projekt, katerem govorimo. Lahko zaključite, prosim? Da, da, že zaključujem. Vendar pa potrebno bo še veliko bolj podrobnih razprav z nacionalnimi organi, finančno industrijo in evropsko ravnjo, da bomo dosegli dober rezultat. Hvala lepa. Sven Gigolt ima besedo. Se opravičujem, v svojih uvodnih besedah bi morala povedati, da je ozadje pregleda te zakonodaje tudi vso delo v zvezi z omenjeno rezolucijo, pa tudi z deli, ki smo jih opravili v prejšnjem eh, mandatu, ko ste bili poročevalec na temo teh agencij. Izvolite. Um, Hvala lepa. Hvala lepa tudi za prijazne besede. Naj začnem točno s tem. Parlament je že precej upravil pri tem vprašanju. In skušali smo, jaz sem pomagati, da bi postale bolj evropske in istočasno tudi bolj sorazmerne. To je bila prvotna zamisel. Dobro se spomnim veliko noči v trialogu, da smo obranili naše stališče. Veliko pozitivnih sprememb smo povzročili, zato ker smo imeli to skupno vizijo. Upam, da bo ta skupna vizija, skupna vizija, da imamo enotni kapitalski trg, ki je stabilen in služi realnemu gospodarstvu, potrošnikom in naložbenikom, še vedno naša skupna vizija. Ko govorimo o tem, da razmislimo, kaj smo dosegli, kaj nam je uspelo in kaj ne, moramo najprej povedati, da smo v veliko boljših razmerah kot na začetku. Kaj ti? Na začetku je šlo za regulativno konkurenco in ni bilo integracije trga. Evroobmoče nam jasno kaže, zakaj imamo tudi makroekonomske potrebe po bolj integriranem kapitalskem trgu. Zato mislim, da ima parlament veliko razlogov, da nadaljuje s to logiko. Moje poročilo 2014 je po dolgih razpravah tukaj tudi pomagalo, vsaj delno, moramo biti skromni, vplivati na predlog komisije. Ena ključnih zadev, ki smo jih ugotovili, je bila, da je se niso uporabile vseh svojih pristojnosti, pa jih je veliko, niso jih uporabile zaradi pristojnih organov članov, ki vsi ne želijo nujno, da se med spodno nadzorujejo. Če vedo, da se nadzira nekdo, potem bodo oni naslednji vrsti in zato je vse skupaj teže. Naravna vloga parlamenta je, da brani in razširi zmerne korake komisije, zato da bi ukrepili evropsko razsežnost v teh esah. Upravljanje mora postati bolj evropsko in naj bi bilo narejeno tako, da bi, bilo, bi bili konfliktni interesi omejeni. Nadalje, če se nismo storili, ko smo vzpostavljali ESE, je bilo to, da bi si bolj natančno pogledali makro bonitetni nadzorni vidik. Burkhardt Balc je že omenil potencijalni konflikt interesov med ESAB znotraj ECB. Vendar pa imamo še drugo vprašanje. In to je, da je SAB nima jasnih pristojnosti. Torej, ne gre za manjšo skupino ljudi, katerih karjera je vezana na to, ali smo uredili makrobonitetni nadzor prav ali ne, ali smo indikacije krize uredili na pravi način. Potem pa imamo zelo velik, zelo velik organ, ki praktično dovoljuje veliko ljudem, da so brez odgovornosti. Mislim, da je torej ta SAB eh, velik, zelo problematičen, pravzaprav me bolj zanima njihovo upravljanje, skrbi njihovo upravljanje kot upravljanje pri ESA. Dodali pa smo nekatere pomembne pristojnosti pri njihovih mandatih, kar se tiče zaščite potrošnika. Nismo pa na sebinski način spremenili porabo uporabe osebja, dodali smo naloge, nismo pa dodali osebja. In seveda, potem nismo imeli tudi ne vpliva na proračun. Sedaj mislim, da moramo o tem ponovno razmisliti in pozdravljam to, kar je zapisala Kay Swinburne v poročilu o razrešnici, da si bomo spet ogledali, koliko sredstev in časa se uporablja za regulativne namene in koliko mora sedaj iti v naložbe v zaščito potrošnikov in izvrševanje. In naj dodam, vloga pri okoljskem socialnem področju in investicijah ni ta, da bi ljudi videli, kaj je bolj zeleno, kaj ne. Ne, gre za to, da bi investitorji vedeli, kateri proizvodi so socialni, okoljski in se bojo tveganja, zato da bi se lahko torej ustrezno odločali. Popolnoma se strinjam eh, z vami, Wolf pogosto, ko se opravlja okoljske dejavnosti in se dotevate novih stvari, so te bolj tvegane kot tiste stare, konvencionalne. Potrebno je torej ozaveščati glede tveganja, imeti večjo preglednost in to ne za promocijo tistih stvari, ki sploh niso varne. Zato torej je določena vloga pri tem, vendar pa tega ne smemo mešati z enostavno promocijsko vlogo, ki pa ni ta, zakaj so tu. ECB je podala dobre predloge, to mora biti priznano v mandatih in tudi sektorski zakonodaji. Hvala lepa, sedaj pa pritegnite pozornost predsednika in dajem besedo Danuti Hubner. Kdo bi še želel besedo? gospod Hayes. Je to vse? Dobro. Denuta. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste pripravili ta delovni dokument. Ste ga razdelili včeraj. To je zelo koristno. Tudi za me, ki sem poročevalka o emirju, da se je emir 2. Strinjam se z vami, smo včasih, ko moramo okrepiti strukturo evropskega nadzora. Prav tako moramo imeti bolj evropski pristop celotnem sistemu. In to moramo storiti tako, da bodo naši nadzorniki verodostojni in spoštovani tudi globalno. To pa je seveda tesno povezano z učinkovitimi strukturami upravljanja nadzornikov, še prav posebno mislim na ESMO. EMIR 2 spremenja uredbo ESME in daje ESME več posrednih pristojnosti. Zato moramo torej delovati skupaj in spostaviti na koncu strukturo ESME, ki bo resnično delovala. Naj izpostavim tudi potrebo potem, da imamo celovit pristop za nadzor CCP-jev, EU in tretjih držav. Sinergije pri tem nadzoru znotraj EU in izven je tudi cilj celotnega predloga. Šele takrat nam bo uspelo potegniti sinergije sistema in dodati dodatne pristojnosti in vire za ISMO. To bi potem morali uporabiti tako za nadzor CCP-ov v EU in tudi za tretje države. Menim pa tudi, da je verodostojnost ESME kot nadzornika tretjih držav bila nekaj, kar bi pridobilo na teži, če bi imela več pooblastil tudi pri nadzoru CCP znotraj EU. In zadnja pripomba, ta integriteta med nadzorom znotraj EU in tretjih držav bi omogočila, da ne bi bilo toliko tveganja in eh, nepotrebne zapletenosti. Gospod Hajs, hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Čestitke vam in pa gospodu Balcu za eh, vajno delo in pa hvala lepa tudi za to razpravo. Danes je položaj mnogo boljši, kajti um, uh, ekonomija evroobmočja se je izkazala za mnogo bolj um, odporno in sicer zaradi ukrepov, ki smo, ki smo jih uvedli po krizi, sedaj smo bolj odporni in gospodarstvo v evroobmočju in širše v Evropski uniji se je pobralo. Veliko gre tukaj za, zelo pomembno je tukaj zaupanje in pa za izboljšanje regulativnega ukvirja. treba se je pogledati uh, dobre stvari, slabe stvari, treba se je pogledati, kaj ni delovalo. Seveda je treba uvesti tudi uh, dobro prakso pri eh, bankah in pri zavarnoštvu. In kar se tega tiče, mislim, da smo zadeve izboljšali in vsi so priznali v Evropskem parlamentu, da so spremembe, ki smo jih uvedli, delovale. Seveda pa je treba te spremembe vedno znova pregled, pregledovati, zato da bomo zagotovili njihova učinkovitost. A sedaj pa k predlogu Evropske komisije. Razumem eh, regulativno arbitražo. Seveda vsi si želimo enaka pravila za vse, zato da bi eh, izkoristili enotni trg in pa eh, finančne storitve. Pomembno je, da če bomo imeli popolnoma harmoniziran pristop Eh, so s tem povezani tudi problemi in temu se je treba zaprstaviti. Treba je zagotoviti takšen sistem, ki bo kos eh, nameno. Lahko bi tudi eh, odpravili regulativno arbitražo in uvedli večjo gotovost in zato je treba uvesti tudi določene ukrepe. Če bomo imeli zelo harmoniziran pristop do regulativnih standardov, ali bomo potem investicije vrgli ven iz Evrope? Ne želimo evropskega protekcionizma. Evropa je najboljša, če je odprla za vlagatelje z vseh koncev sveta. Zlasti, če pomislimo na ZDA. Mi moramo pritegniti vlagatelje v Evropo. In eh, moramo uvesti takšen sistem. Potem, kar se tiče um, deklaracij. Torej, imam težavo s tem, če bi uvedli sklade. Torej, Izma si bo a, eh, natančno pogledala te stvari. Eh, treba je ugotoviti, ali je to pravi način. Eh, zato da bomo ugotovili tudi, kako je za učinkovitostjo. Potem se je treba pogledati tudi, kakšne bodo posledice Brexita. Torej, eh, treba se je pogledati, kakšen vpliv bo imel Brexit na to. Torej, kakšne bodo pravice eh, delegacij? Te bi se lahko razširile preko vseh meja. Potem odobritve. Od um, nacionalnih organov v zvezi z ESMO. Sedaj komisija želi uh, sistem spremeniti in po mojem mnenju to ni učinkovito sprejemanje zakonodije. Mi moramo zagotoviti gotovost in predvidljivost. In moja končna uh, pripomba v zvezi s CMU-jem. Uh, veliko smo delali na tem. Uh, in poskušali smo ustvariti uh, enaka pravila za vse, ko gre za unijo kapitalskih trgov. In v ta pregled ne, smoramo, ne smemo vključiti preveč birokratskih obremenitev. Govorim o, ne govorim o nadzoru in pa o odobritvah Torej, posledice bi bile lahko zelo slabe za potencial uh, eh, unikapitalskih trgov. Sedaj pa se zahvaljujem poročevalcema za njeno delo. Hvala lepa. Želiš še kateri od kolegov besedo? Sicer dajem besedo gospodu Balcu za sklepe glede prvih izmenjav. Hvala lepa, gospa predsedojoča. No, kratek bom, rad bi se eh, zahvalil vsem poročevalcem v Senci, pa tudi drugim kolegicam in kolegom za to prvo izmenjavo mnen. Mislim, da je bilo zelo smiselno, da smo o tem razpravljali tako zgodaj. Po mojem mnenju je osredna tema današnjega dne ta, da moramo natančno razmisliti o tem, kako bomo zagotavljali pravično uravnoteženje evropskih nazornih organov na eni strani in pa nacionalnih organov na drugi strani. Kolega Klinc je zelo dobro izrazil sledeče. Namreč, da nacionalni organi ne smejo postati organi drugega razreda. In eh, s to izjavo se lahko povsem strinjam. Rad bi se navezal tudi na to, kar je dejal Sven Giegold, da moramo namreč širše pogledati to temo, da si moramo širše pogledati pristojnosti Evropske centralne banke. Torej, treba se je pogovoriti o predstavnostih Evropske centralne banke eh, v prihodnosti. Zelo pomembna tema je po mojem mnenju še ena. In sicer regulativna arbitraža. Te teme se je treba lotiti. Kaj ti ob koncu bomo sprejeli uh, reformo evropskih nadzornih organov in to temo je treba tudi upoštevati. Kot rečeno, res lepa hvala za to prvo izmenjavo mnen. Veselim se nadaljnega sodelovanja s teboj, Pervonš, z drugimi poročevalci v Senci in seveda z vsemi kolegi za in kolegi v odboru. Hvala lepa. Morda bi to morala narediti prej ampak eh, bom pa zdaj želi kateri od zastopnikov komisije spregovoriti, kajti imamo še malce časa. Ni pa nujno. Dobro, hvala lepa. Kot je gospod Balc povedal v zvezi s tem, s to prvo izmenjavo mnen, lahko dodam še to, gospod Vinder, ko govorite, o nekoherentnosti med MDD-om in MIFID-om. Vsi imamo takšne primere in en razlogov za to revizijo pristojnosti eh, je prav v tem, da se eh, pregleda eh, nacionalne uh, Eh, nadzorne organe, ti imajo namreč eh, najboljši upogled v to, kaj, kar se dogaja na nacionalni ravni in eh, njihovi prispevki lahko prispevajo tudi k boljšemu upogledu na evropski ravni. Omenili ste tudi vprašanje ekvivalenca, tega seveda ni v sedanjem poročilu, o tem ne bomo odločali v tem poročilu, ampak eh, glede na pristojnosti, ki jih bo imela ESMA, lahko oblikujemo predlog v zvezi s tem, kako lahko te ekvivalence za prihodnost opredelimo. Gospod Klinc, ko pravite, da ne moremo dajati lekcij nacionalnim nadzornim organom, to, to drži, ampak ti pa tudi uh, Eh, njihov namen pa tudi ni, da bi uh, omejevali evropske organe pri njihovem delu. Treba je najti ravnoteže. Nacionalni eh, nadzorni organi se med seboj uh, malce uh, se igrajo to igro pač nadzora en, enega nad drugim. Uh, v francoščini temu rečejo, da se držijo za brado. V vsakem primeru je treba tu najti ravnoteže, potrebujemo več eh, konvergenčnosti med nacionalnimi nadzornimi organi in evropskimi nadzornimi organi, potrebujemo zakonodajo in pa nek evropski duh. Tudi to je nekaj, kar je pomembno. Sven pravi, da nadzorni organi ne uporabljajo vseh pristojnosti, ki jih imajo na voljo in to blokiranje pristojnosti je prav tako nekaj, kar moramo odpraviti. Glede povezave z Emirjem 2. Če si preberete Emir 2, potem vidite, da je to predlog, ki je bil oblikovan preden se je komisija odločila, kaj bo predlagala glede nadzornih odbo, organov. V Emir 2 eh, namreč vidimo, da se govori o upravnem odboru, ki ne obstaja več. Govorimo namreč o upravnem odboru ESME, ki ne obstaja več v pregledu esme, ki je na mizi. Glede Ebe bi dodala še nekaj besed k temu, kar je povedal gospod Balc. Obžalujem to, da mi, Evropski parlament, ko smo razumeli, da se razprava začenja v svetu, razprava v zvezi s kriteriji, na podlagih katerih se bomo odločili glede prenosa agencij, da nismo posegli v to razpravo. Včasih imamo razprave vnaprej, ko smo so zakonodajalec in v tem primeru bi bilo dobro, če bi to razpravo imeli vnaprej, namesto da bi imeli to uh, strahovito razpravo v zvezi z proračunom, v zvezi s stroški uh, um, najemnini in tako dalje. Bolje bi bilo, če bi z svetom opredelili dobre kriterije za eh, dodelitev agencij državam. V našem poročilu smo v svetu tudi eh, zapisali, da končna odločitev ne spoštuje načela eh, skupnih pristojnosti, zakonodajnih pristojnosti. Uh, S tem smo zaključili to točko dnevnega reda. Vem, da ste vsi že pripravljeni na to, da boste vložili amantmaje, ampak eh, za enkrat imamo samo en datum, ki je že opredeljen in sicer datum za javno predstavitev 27. februarja od 9. do 11. ure. Sedaj bomo glasovali. In za glasovanje bom dala besedo predsedniku, ki se nam je pridružil, ampak ki se zgleda še pogaja. Prekinjamo za nekaj minut sejo. kolegice in kolegi petminutni premor pred glasovanjem.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

Spoštovane kolegice in kolegi, prosim vas, da se usedete, pripravite svoje volivne kartice, ki jih ustavite v reže. Sedaj bomo izvedli test. Test, prosim, glasujemo. they should have speed. We have still two colleagues to vote. Dva kolega še nista glasovala. Dva kolega sta oreže unesla svoja volivna kartončka, pa nista glasovala. Ampak to je test. lepo bi bilo, če bi vsi lahko glasovali, še vedno en tega ni storil, še vedno nekdo manjka. Okay. Konec testa. In sedaj lahko začnemo s prvim poročilom, o katerem bomo danes glasovali to je poročilo Swinburne, Weizsäcker, okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank. Uh, 34. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 35. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet sprejet. 38 je predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog uh, spremembe 274 in 39, uh, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Potem 40, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet, 42 za, proti, vzdržani, sprejet, 43 za, proti, vzdržani, sprejet, 44 za, proti, vzdržani, sprejet, 45 za, proti, vzdržani, sprejet. 275 in 46, obveza proti, vzdržani, sprejeta. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis B, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet, kompromis D, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis E. Mhm, no, tukaj so določene eh, neskladja v glasovalnem seznamu. Mislim, da smo sedaj pri kompromisu E. Da, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 295 za, proti. Preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis F. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis G. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Predlog spremembe 301. Kdo je za? Proti. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 59, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 60, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 302, kdo je za, proti. Preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 61, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis I, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis J, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis K, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis L, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis M, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis N, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe 354, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis N, A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 92, kdo je za, pro, proti, vzdržani, sprejet. 93, um, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis O, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 96, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 362, kdo je za, proti zdržani zavrnjen. 363, eh, kdo je za, proti zdržani zavrnjen. 364, kdo je za, proti zdržani sprejet. Kompromis P, kdo je za, proti zdržani sprejet. Predlog spremembe 300 oziroma kompromis Q, kdo je za, proti zdržani sprejet. 391, kdo je za, proti. Preverjamo, glasujemo. Uh, en glas uh, socialistov preveč. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 398, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 116, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 117, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 118, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 404, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. 119, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 405, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 120 za, proti, vzdržani, sprejet. 406 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 407 za, proti, vzdržani, sprejet. 121 za, proti, vzdržani, sprejet 408 za, proti. Preverjamo 408. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 122. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 123. Za? proti, zdržani, sprejet, 409 za, proti. Preverjamo 409, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 410 za. Ne, se opravičujem. 124 za. A, a ne, tukaj je zapisano kompatibilen. Dobro, 410 postane brez predmeta. Se pravi, 124 za, proti, vzdržani, sprejet. 411 za, proti, preverjamo 411, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 125. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 412 za, oziroma je brez, pred, brez predmeten. 126 za, proti? Zdržani? Sprejet. 127 za, proti? Zdržani? Sprejet. 413 za, proti? Preverjamo. Glasujemo. Koniec glasovanja. Zavrnjen. 414, kdo je za? Proti, ozdržani. Zavrnjen. 415, kdo je za? Proti, ozdržani. Sprejet. 128, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 416 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis R, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Um, 129 za, proti, vzdržani, sprejet. 130, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis S, za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa 132, če se ne motim. Se pravi 132, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 433, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 133 kdo je za, proti vzdržani. Sprejet. 434 kdo je za, proti vzdržani. Sprejet. 134 za, proti vzdržani. Sprejet. 435 kdo je za, proti vzdržani. Sprejet. 436 kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjen. 437 kdo je za, proti. Preverjamo. Preverjamo 437 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Se je mislil, da je ELS za, se upravičujem. 438 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 439 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 135 za, proti, vzdržani, sprejet. 440 za, proti zdržani zavrnjen, 136 za, proti zdržani sprejet, 137 za, proti zdržani sprejet, 138 za, proti zdržani sprejet, 441, kdo je za, proti zdržani zavrnjen, 442 za, proti zdržani sprejet. Kompromis T za, proti zdržani sprejet, kompromis U za proti zdržani, sprejet, kompromis V za proti zdržani, sprejet, kompromis dvojni V, kdo je za proti zdržani, sprejet, uh, eh, 153 za, uh, glasujemo v bloku, skupaj se 154 in 155, kdo je za proti zdržani, sprejet. 475, 476 v bloku, ne, to so brezpredmetni. Dobro, potem pa 478, kdo je za? Proti. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 156. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet? 157. Eh, eh, Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet? 481 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjen, 482 za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 483 eh, za, proti. Preverjamo. 483 eh, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 158, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 484 za, proti, vzdrž... preverjamo. 484 eh, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 493, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 494 za, proti, vzdržani, sprejet. Um, 495 za, pro, za, proti, vzdržani, sprejet. 498, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 500, kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo to. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 501. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 502. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 503. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 162. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 163. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 504 za, proti. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 505, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis X, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet kompromis Y, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe 520, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Uh, 169 um, sprejet, 170 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, uh, eh, 523 kdo je za, proti, vzdržani. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 524 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 172 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 173 za, proti, vzdržani, sprejet. 528 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 529 za, proti, vzdržani. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. 174 za, proti, vzdržani, sprejet. 175 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis z, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Potem predlog spremembe uh, eh, 531, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Uh, eh, 533 za, proti, vzdržani, sprejet. 176 za, pre, proti vzdržani um, sprejet, 177 za, proti vzdržani sprejet, 534 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 535 za, proti, mislim, da zavrnjen, ampak to bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen, 178 v za proti vzdržani, sprejet, 537 za proti vzdržani, zavrnjen, 179 za proti vzdržani, sprejet. 538 za proti zažani. Zavrnen. 539 za proti zažani. Zavrnen. 540 za proti zažani zavrnjen. 541 e, in 542 za proti vzdržani. Zavrnjena 180 za proti vzdržani. Sprejet 543 za proti vzdržani. Preverjamo, preverjamo 543, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 544 za, proti, zdržani, zavrnjen. 544 za, proti, zdržani. Preverjamo. Mm, glasujemo 544. Konec glasovanja. Zavrnjen. 545 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis z A. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 551, 552 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 553 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 554 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 182 za, proti vzdržani. Sprejet 183 za, proti vzdržani. Sprejet 555 za, proti vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Čuden položaj. En glas ELS preveč. Dobro. Konec glasovanja. Sprejet. Od 184 do 193 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis AA, kdo je za, proti vzdržani. Sprejet. 583 za, proti vzdržani. Sprejet. 203, 204 skupaj, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeta. 205 za, proti vzdržani. Sprejet. 206, 207 v bloku, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeta. Kompromis AB, kdo je za, proti vzdržani. Sprejet. Uh, 211, 212 uh, za proti vzdržani sprejeta, 213 za proti vzdržani sprejet, od 592 do 596 oblokov za proti vzdržani sprejeta, kompromis AC, kdo je za proti vzdržani sprejet. Kompromis AD, kdo je za, proti, torej kdo je za AD, proti vzdržani sprejet. 219 za proti vzdržani. Zavrnjen. 1 za proti vzdržani. Sprejet. 2 za proti vzdržani. Sprejet. 220 za proti vzdržani. Zavrnjen. Želite, da preverimo? Glasujemo o 220. Konec glasovanja. Zavrnjen. 221 za, proti. Sprejeto. 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 222 za, proti, vzdržani. Preverjamo nisem videl v glas, mislim, da je zavrnimo, ampak preverjamo 2-2-2. Konec glasovanja. Zavrnjen. Z enim glasom. 223 za, proti. Nisem videl ELS. Ste za? Preverjamo 223. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 224 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 4. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Pet za, proti, vzdržani, sprejet. 227 za, proti, vzdržani, sprejet. Šest za, proti, vzdržani, sprejet. 228 za, proti, vzdržani, zavrnjen, ampak bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedem. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Osem. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis AE. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Devet. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Deset. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis AEA. E Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis AF za proti vzdržani. Sprejet 234 eh, za proti vzdržani. Sprejet 235 za proti. Preverjamo 235. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. 236 za, proti. 236. Preverjamo 236. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 237 za, proti. Zavrnjen. 238 za, proti zdržani sprejet, 13 za, proti zdržani sprejet, 14 za, proti zdržani sprejet, 239 za, proti vzdržani sprejet, 15 za, proti vzdržani sprejet, kompromisa G za, proti vzdržani sprejet, 17 za, proti vzdržani sprejet, AH, kdo je za, proti vzdržani sprejet, a i za proti vzdržani. Sprejet 247 e, za proti. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 248 za. Postane brezpredmeten. Se pravi, čujem. Torej 20 tudi uh, odpade. 149 za, proti, vzdržani. Sprejet. Uh, eh, 22 od za, proti, vzdržani. Sprejet. 251 za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis AJ, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. 255 za, proti, vzdržani. Preverjamo 255. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 256 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 257 za, proti, vzdržani zavrnjen, 26 za, proti, zdržani, sprejet, 258 za, proti, zdržani, zavrnjen, 27 za, proti, zdržani, sprejet, 259 za, proti. Preverjamo, glasujemo 259. Konec glasovanja. Sprejet. 260 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani. Sprejet. 261 za, proti. Sprejet, ampak preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet.

je brezpredmeten 30 za proti vzdržani sprejet, 31 za proti vzdržani sprejet, 32 za proti vzdržani sprejet, 33 za proti vzdržani sprejet, 267 za proti vzdržani sprejet, 268 za proti vzdržani zavrnjen. Glasujemo o tako spremenjenem besedilu, pojminsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 49 za, 3 proti, 6 vzdržanih. Čestitke. Vote uh, on. Uh, Sedaj pa glasujemo o medinstitucionalnih uh, pogajanjih in tako dalje. In sicer poimensko začenjamo z glasovanjem. Jakov, prosim, da glasuješ. Konec glasovanja. 50 za, 5 vzdržanih, 3 proti. Čestitke obema soporočevalcema. Odlično. Upam, da bo trialog prav tako uspešen and maybe a bit Now he can move. Sedaj nadaljujemo z poročilom GNI. poročilo uskladitev bruto nacionalnega dohodka, amandma 34 za, proti zavrnjeno. Kompromis D. Moram vam povedati, da je tu prišlo do napake in sicer gre za national in ne natural account. Uh, Kompromis D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amendma 11, za, proti, vzdržani, sprejeto. 12, za, proti, vzdržani, sprejeto. 13, za, proti, vzdržani, sprejeto. 40, za, proti, vzdržani. Se upravičujem, 40 je brezpredmeten, 14 sprejeto, kompromis E za proti vzdržani sprejeto, kompromis F za proti vzdržani sprejeto, amandma 46 za proti vzdržani bomo preverili elektronsko. Amandma 46. 46. Glasujemo. 46. 4, 6. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 19 za proti vzdržani sprejeto, 20 za proti vzdržani sprejeto, 1 za proti vzdržani sprejeto, 2 za proti vzdržani sprejeto, kompromisa A za proti vzdržani sprejeto, amandma 25 za proti vzdržani sprejeto, kompromis B za proti vzdržani sprejeto, amandma 5 za proti vzdržani sprejeto, kompromis C za proti vzdržani sprejeto, amandma 6 za proti vzdržani sprejeto, 7 za proti vzdržani sprejeto, 31 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno, 32 za proti vzdržani sprejeto, 33 za proti vzdržani zavrnjeno. Glasujemo poimensko, tako o tako spremenjenem besedilu. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 53 za, 4 proti, nihče se ni vzdržal. Sedaj pa glasujemo o začetku pogajanj. Začenjamo z glasovanjem, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 52 za, 4 proti, 1 vzdržan. Sedaj bomo nadaljevali z poročilom gospoda Langeja. In sicer gre eh, za to, da ne bo ugovora glede delegirane uredbe komisije o spremembi delegirane uredbe. Eh, prvotno besedilo odstavek 1 in 2, kdo je za, proti, vzdržani. In na to vodne izjave za proti eh, vzdržani sprejeto, vodne izjave AC eh, sprejeto, glasujemo o celotnem besedilu po imensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 51 za, 6 vzdržanih, 1 proti, sprejeto. na to eh, imamo poročilo Stolojan, odstavek 1 in 2 za, proti, vzdržano sprejeto, uvodne izjave v bloku sprejeto uvodne izjave A do E eh, sprejeto. Glasujemo poimensko o celotnem besedilu. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 50 za, 4 eh, vzdržani, 4 proti. Čestitke. Sedaj nadaljujemo s poročilom Emanuela Morela o obvezni avtomatični izmenjavi informacij na področju obdavčevanja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča. Kompromis A za proti vzdržani sprejeto, amandma 81 za proti vzdržani zavrnjeno, amandma 82 za proti bomo preverili. Amandma 82 preverjamo elektronsko. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis B. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 84 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 86 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amadma 8 in 88 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto, Amantma 113 za proti vzdržani sprejeto, kompromis F za proti vzdržani sprejeto, kompromis G za proti vzdržani sprejeto, kompromis H za proti vzdržani sprejeto. Amantma 122 za proti vzdržani sprejeto, 123 za proti vzdržani sprejeto, 18 za proti vzdržani zavrnjeno, amandma 124 za proti vzdržani sprejeto, 125 za proti vzdržani zavrnjeno, sprejeto, amandma 19 za proti. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Amadma 20 eh, za, proti. Bomo preverili amadma 20. Začenjamo z glasovanjem. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis eh, I za proti vzdržani sprejeto, kompromis J za proti vzdržani sprejeto, amandma 33 za proti vzdržani sprejeto, 34 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis K za proti vzdržani sprejeto, kompromis L za proti vzdržani sprejeto, amandma 47 za proti. Bomo preverili. 47 preverjamo elektronsko. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis M za proti vzdržani sprejeto. Amendma 52 za proti vzdržani zavrnjeno. 53 za proti vzdržani zavrnjeno. 54 za proti vzdržani zavrnjeno. 55 za proti vzdržani zavrnjeno. 56 za proti vzdržani sprejeto. 57 za proti vzdržani sprejeto bomo preverili 57, preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 1 za proti vzdržani sprejeto. 61 za proti bomo preverili amandma 61. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 62. Dobro, 62 je brezpredmeten. 63 eh, za proti. Bomo preverili. 63. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 64 za proti vzdržani zavrnjeno, 65 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis O za proti vzdržani sprejeto, 69 za proti bomo preverili. Amandma 69 preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 70 za, proti vzdržani, zavrnjeno 71 za, proti vzdržani, sprejeto 73 za, proti vzdržani, zavrnjeno 74 za, proti vzdržani, zavrnjeno 75 za, proti vzdržani. SND je za? Dobro, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 76 za, proti. Preverjamo. Preverjamo 7, 76. Eh, Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj glasujemo poimensko o predlogu komisije. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. 50 za, 5 vzdržanih, 2 proti. Sedaj glasujemo o, o rezoluciji 1. Dobro, tudi to je sprejeto. Čestitke poročevalcu. Sedaj glasujemo o prvi torej, poročilu o snutku sklepa sveta o sklenitvi dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem. Glasujemo o prvi torej, poročilu in sicer poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 50 za, 6 vzdržanih, 2 proti, sprejeto. Čestitke pogajalcem. Sedaj glasujemo. Se upravičujem, za 30 sekund prekinjem. Odlično. Sedaj bomo glasovali o poročilu na lasno pobudo Sanderja Lunsa, poročilo o bančni uniji, amandma 93 za proti zavrnjeno, 89 za proti vzdržani zavrnjeno, 92 za proti vzdržani zavrnjeno. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko. 92. Konec glasovanja. Zavrnjeno 90 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis A za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 100 za, proti vzdržani zavrnjeno. 101 za, proti vzdržani zavrnjeno, 103 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis B za, proti vzdržani sprejeto, kompromis C za, proti vzdržani sprejeto, kompromis D za, proti vzdržani sprejeto, kompromis E za, proti vzdržani sprejeto. 114 za proti vzdržani zavrnjeno, 124 za proti vzdržani zavrnjeno, 125 za proti vzdržani zavrnjeno, 126 za proti vzdržani zavrnjeno, 117 za proti vzdržani zavrnjeno, 119 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis F za proti vzdržani sprejeto. 149 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis G za proti vzdržani sprejeto, 146 za proti bomo preverili, začenjamo z glasovanjem, 146. Konec glasovanja. Sprejeto. Z enim glasom več. 150 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis Haza proti vzdržani sprejeto, kompromis I. Tu imamo ustni amandma. Kompromis eh, I zelenih, poročevalec. Ja, se opravičujem, opravičujem se vam eh, tudi za možnost, da glasujemo. E, nismo potrebovali dodatnega časa. Spomnim se, da ste na začetku povedali, da če potrebujemo e, podaljšan rok, ampak tega nismo potrebovali. E, sam bi izrazil ugovor proti ustnemu amandmaju. To je neskladno z duhom razprav in dogovorov, dogovorom med poročevalci v senci, torej sem proti. Dobro, glasujemo o kompromisu brez ustnega amandmaja. vi predstavljate skupino, ampak potrebujem torej štiri dvignjene roke. Dobro, odlično. Kompromis i brez ustnega mandmaja za, proti, vzdržani. Sprejeto. 184 za proti vzdržani zavrnjeno, 185 za proti vzdržani sprejeto, 186 za proti vzdržani sprejeto, 187 za proti vzdržani sprejeto. 190 za proti vzdržani sprejeto, kompromisija za proti vzdržani sprejeto, 207 za proti vzdržani sprejeto, kompromis K za proti vzdržani sprejeto, 209 za proti vzdržani zavrnjeno, 210 za proti vzdržani sprejeto, 211 za proti vzdržani sprejeto, 212 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis L za proti vzdržani sprejeto, kompromis M za proti vzdržani eh, sprejeto, kompromis N za proti vzdržani sprejeto, kompromis O za proti vzdržani sprejeto, kompromis P za proti vzdržani sprejeto, kompromis Q za proti vzdržani sprejeto, kompromis R za proti proti vzdržani sprejeto, 238 za proti vzdržani sprejeto, 242 za proti vz, bomo preverili 242. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom. 255 za, proti bomo preverili 255, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis S za, proti, vzdržani, sprejeto. 245 za, proti, bomo preverili 245 elektronsko. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 267 eh, za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis T z usnim amandmajem. Poročevalec. Eh, tako kot sem eh, povedal že prej, tudi tu ugovarjam usnemu amandmaju. Prosim, če vsi dvignite roke, dobro, potem glasujemo o kompromisu T brez usnega amandmaja za proti vzdržanji sprejeto. dvesto devetinšestdeset z ustnim amandmajem zelenih. Ugovarjate ustnemu amandmaju? Ja, dobro, štiri roke, brez ustnega amandmaja, torej za proti vzdržani zavrnjeno. 278 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis U za proti vzdržani zavrnjeno. Se upravičuje govorec, kompromis je bil sprejet. 287 za proti bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. 288 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Kompromis V za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis dvojni V za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis X za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis Y za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis uh, YA z ustnim amadmajem poročevalca. Ne, to je ustni amadma poročevalca. In temu rečemo kompromis YA. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 320 za, proti. Bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 327 za, proti. Preverjamo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 331 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 335 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis z za proti vzdržani sprejeto. Originalno besedilo odstavek 19 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AA za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AB za proti vzdržani sprejeto. 386 za proti vzdržani sprejeto, zavrnjeno se upravičuje govorec. 389 z usnim amendmajem, pervanš, izvoli. Ja, rada bi predlagala avtorju usnega amendmaja, da spremeni usni amendma in da zapiše takole da napiše, da gre uh, eh, zdaj za uh, tekoče razprave v zvezi s pravno osnovo. Dobro, za, proti, vzdržani, sprejeto. 392 za, proti, vzdržani, sprejeto. No, ni treba glasovati o <clears throat> osnovnem besedilu. 387 e, za proti vzdržani zavrnjeno, 390, e, 91 za proti vzdržani zavrnjeno, e, originalno besedilo vodna izjava 1 sprejeto, amandma 1 za proti vzdržani sprejeto, vodna izjava 3, 5 za proti proti vzdržani eh, sprejeto, amandma 2 za proti vzdržani sprejeto, 3 in 4 sta brezpredmetna, ne? Dobro, se pravi 3 za proti vzdržani sprejeto, 4 za proti vzdržani sprejeto, 5 za proti vzdržani zavrnjeno, Originalno besedilo 6 za proti vzdržani sprejeto, amandma 6 za proti vzdržani sprejeto, amandma 9 za. Se upravičujem. Amandma 9 je brez predmeta in nadaljujemo z 19. Oziroma z 18. 19 je tudi brezpredmeten. 18 za, proti, preverjamo. Amandma 18. To je zelo kontroverzna uvodna izjava. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendma 7 za proti. Ja, 7 je brezpredmeten. Dobro, potem glasujemo o tem. Dobro. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osem. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. E, Vodna izjava je sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava osem. No, glasujemo o bloku v sklopu od sedem do štirinajst. Ne, ni v redu. Ne. 7 do 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava 10 za. Želite glasovati 10 do 14? Dobro, 10 do 14 v sklopu za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 12 za, proti vzdržani sprejeto. Uvodne izjave 16 do 25 v sklopu za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 13 za, proti vzdržani sprejeto. 14 za, proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili. 14 of this closed adopted amendment. konec glasovanja amandma štirinajst za proti štirinajst smo že glasovali petnajst za proti vzdržani sprejeto šestnajst za proti vzdržani sprejeto Povodna izjava 26 in 27 v sklopu za proti vzdržani sprejeto, amendma 17 za proti vzdržani sprejeto, vodne izjave 28 in 29 v sklopu za proti vzdržani sprejeto. Amandma 20 za proti vzdržani sprejeto, uvodne izjave 30 do 33 v sklopu za proti vzdržani sprejeto, amandma 21 za proti vzdržani sprejeto, uvodne izjave 34-35 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržano in sprejeto, 35 za proti vzdržano in sprejeto, amadma 22 za proti vzdržano in sprejeto, 23 za proti vzdržano in zavrnjeno, 24 za proti vzdržano in zavrnjeno, 25 za proti vzdržano in zavrnjeno, 26 za proti vzdržano in zavrnjeno, 28 za proti vzdržano in sprejeto. 27 je brezpredmeten. Tako nadaljujemo z 29 za proti vzdržani zavrnjeno, 30 za proti vzdržani. Bomo preverili 30. Konec glasovanja. Sprejeto. 31 za proti vzdržani zavrnjeno. Prvotno besedilo ne, o tem ne glasujemo. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis AD za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 43 za, proti, vzdržani bomo preverili 43, eh, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis AFE za proti vzdržani sprejeto. To kompromis AG za proti vzdržani sprejeto, amendma 65 za proti vzdržani zavrnjeno, 66 za proti vzdržani zavrnjeno, 69 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis AH za proti vzdržani sprejeto, amendma 71 za proti vzdržani sprejeto. 73 za proti vzdržani sprejeto, 77 za proti vzdržani sprejeto, 80 za proti vzdržani sprejeto, 82 za proti vzdržani preverjamo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno in sedaj glasujemo še poimensko o celotnem tako spremenjenem besedilu. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 48 za, 7 proti, 2 vzdržana. Čestitke poročevalcu. In celotni ekipi seveda. Now, voted. Sedaj pa glasujemo o snutku mnenja o reformi sistema verov lastnih sredstev Evropske unije. Poročevalec Luigi Morgano. Kompromis A, B za proti vzdržani sprejeto. Kompromis A za proti vzdržani sprejeto. Amandma 15 za proti. Bomo preverili elektronsko. Amandma 15. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis B za proti vzdržani sprejeto. Amandma 28 z glasovanjem po delih. So I don't have the latest voting. Aha, nimam, nimam zadnje različice. Se opravičujem. Dobro, to je seznam socialistov očitno. Devetindvajset za proti. Devetindvajset, amandma devetindvajset. Očitno imamo problem z seznamom za glasovanje. Ja, tudi sam sem imel. Uh, seznam brez amandmaja 29. Torej 29 za, proti, preverjamo. Začenjamo z glasovanjem. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dobro, sedaj pa amadma 28 v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. 31 za, proti bomo preverili. Amandma 31. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto za proti vzdržani sprejeto, amandma 91 za proti, bomo preverili, amandma 91, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno kompromis H za proti vzdržani sprejeto, kompromis AA za vzdržani sprejeto sprejeto in sedaj poimensko glasujemo še o tako spremenjenem besedilu. Začenjamo z glasovanjem. Za konec glasovanja. 39 za, 3 vzdržani, 13 proti. Čestitke poročevalcu. Oh, Okay, so I this is an, in another page. Yes, now we have. Tako. Kolegice in kolegi, ni še konec. Tako zaključimo glasovanje. Sedaj imamo še glasovanje o imenovanju predstavnika Evropskega parlamenta v Evropski svetovalni odbor za statistiko. Trenutno imamo samo enega kandidata, če ni ogovora, lahko to potrdimo z aplauzom. Kandidat je pa gospod Martušelo. Čestitke. Tako, zaključujemo glasovanje. Bilo je zelo intenzivno. Hvala lepa vsem.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 tiste, ki boste ostali še za nadaljevanje sestanka za delovno skupino konkurenčnost, da ostanete tisti, ki pa ne želite ostati, pa prosim, takoj odidite. Tako da bomo lahko kar začeli, ker že zamujamo. Kolegice in kolegi, prosim. Tisti ki se pogovarjate še o glasovanju, prosim, storite to pred dvorano. Potem bomo lahko začeli z našo naslednjo točko. In to je sestanek delovne skupine za konkurenčnost, gre pa za temo konkurenca v letalskem prevozu. Tako. Najprej želim vse pozdraviti. Prav posebno čast mi je, da lahko pozdravim govornika. Najprej pa želim pozdraviti kolege iz Evropske komisije, upam, da sem dobro obveščen, da imamo gospoda Kristofa Duzana tukaj. Gospod Duzan, ste tukaj? Ste tu, prav. Gospod Hubert de Broke in gospod Eliza Mandanjova, ki sta iz GD za mobilnost in promet in GD za konkurenco. Hvalite se z vprašanje letalskega prevoza. Komisija bo seveda na voljo za vsa vprašanja, ki se bodo pojavila med sestankom. Torej, imeli bomo tudi dokument o delavnici in tudi vse prosojnice bodo na voljo, na voljo pa tudi dva briefinga strokovnjako za nadaljne branje. Vse skupaj pa bo po delavnici potem tudi objavljeno in dokument pripravljen. Moram pa povedati, da predstavnika IKAO žal ni, bo pa IKAO podal pisno izjavo. To bo potem v končni različici dokumenta o delavnici. Kot vedno, začenjamo z uvodom naših dveh govornikov, ki smo jo povabili. Veliko veselje mi je, da lahko pozdravim gospoda Kaja Mitoša, ki je profesor na Institutu za raziskave ekonomskih politik iz Karlsruja. Prisrčno dobrodošli. Bogdaj, po Bavarsko in potem tudi Pablo Mendes de Leon, profesor in direktor Mednarodnega inštituta za vesolsko in zračno pravo iz Leidna na nizozemskem. Sedaj bomo kar začeli, ne bom imel dolgega govora, če pa imam pripravljenega. Bomo začeli kar s predstavitvama. Predideli smo 10 minut za vsakega izmed vaju, upam, da se tega zavedate. In začenjamo tako kot sem vaju uvedel, besedo dobi gospod Kaj Mituš, prosim. Okay. Hvala lepa, da ste me povabili. Moje prosovnice se bodo kmalo pojavile. moram govoriti angliško? Ne, imamo tolmačene v skoraj vse jezike v EU. Lahko govorite tudi nemško. Francosko, finsko, karkoli želite. So, anyway? yeah? um, Lahko kar začnem? morda se eh, boste spomnili štirih eh, azijskih tigrov, to so bili Singapur, Hongkong, Južna Koreja in Tajvan v 80-ih. Imeli so ciljno strategijo, da bodo v določenih panogah osvojili trg, elektronika, ladje, deništvo in tako dalje. V veliko razvitih državah so se pojavili neprijetni občutki, šlo je za trgovinska vprašanja, pa tudi za nekatere protiukrepe, ampak na koncu so te države bile uspešne in potegnile so veliko Kitajsko za njimi, dan danes pa smo precej zadovoljni, da imamo to vzhodnoazijsko gonilo za rast, globalno gledano. Za ljudske države, o katerih govorimo, Združeni arabski emirati in Katar skušajo tudi biti taki tigri. Njihov cilj ni elektronika, ampak trg storitev, še prav posebno to, kar je povezano s potovanjem, vključujoč mednarodne letalske družbe. Morda bo to priložnost za rast v prihodnosti. Seveda pa tudi tukaj imamo določene spore. Potem pa še ena skupina, o kateri govorimo, to pa so veliki trgi v razvoju, Kitajska, Indija, Brazilija, Turčija, te države prinašajo velik domač trg, nasprotju s Katarjem in Zaje. Tudi želijo stopiti v mednarodni letalski trg, vendar pa ne želijo odpreti svojih trgov preveč za konkurenčnost. Naslednja prosojnica, prosim. Kakšen pa je interes Unije, kar se tiče teh držav? EU si želi dobre gospodarske rasti v teh državah in želi si njihovo integracijo v svetovno ekonomijo. Seveda pa bi morali imeti poštene prakse dolgoročno, tudi ne preveč vladnih intervencij še kar nekaj časa, pa mislim, da bomo sprejemali določene selektivne distorcije. Tukaj pa imamo obtožbe. Gre za podporo strani vlad različnim tipom ukrepom. Prav tako gre za nepreglednost, kajti te države, država je vključena posod državna letališča, državne letalske družbe, državne institucije in pravzaprav ni mogoče točno vedeti, ali gre za subvencije ali ne. Velike države, skajajoče države, so tudi seveda zelo, zelo dejavne na tem, da ne bi odpirale lastnih trgov. Kaj pa splošna načela mednarodne poštene trgovine? Imamo STO in GATS, kar se storitev tiče, ampak to ne velja neposredno za letalske družbe. Ti imajo svoj lasten režim, ampak ta ne pove nič glede teh vprašanj. Vseeno, načela STO se lahko uporabijo in imamo sporozum STO, kar se tiče subvencij in protiukrepov. Subvencije niso dovoljene in to lahko potem vodi do. proti ukrepa carinskih dejatev. Je pa potrebno imeti dovolj dokazov, da je subvencija, da prihaja do kršitve in da obstaja povezava med obema. Torej mora biti to temeljeno. Zakonodaja, o kateri govorimo, gradi na tem in to je dobro, tako da torej imamo nekatera načela. Kar se tiče splošnega ekonomskega vidika, pa so protokepi lahko upravičeni iz dveh razlogov. Prvič, da zaščitijo držav, ki uvaža pred izkrivljanjem in pred transakcijskimi stroški, da se prilagodijo na taka izkrivljanja. Prav tako pa so to popravni ukrepi za države izvoznice, ko jim povemo, da ne smejo vsega graditi samo na subvencijah. Torej, ti protiukrepi so lahko koristni v nekaterih primerjih. Naslednja prosovnica. To je pa najpomembnejša prosovnica. Karkoli že počnemo, je najpomembnejša besedica previdnost. Imamo torej prometni sektor, ki je zelo drugačen od veliko drugih sektorjev in ekonomij. Tukaj se vlade veliko krat omešajo s subvencijami, podpirajo svoje letališča in to je zelo, zelo običajno, globalno gledano. Nadalje, še pa posebno, ko govorimo o protekrepih, moramo spregovoriti v načelu vzajemnosti v EU. In se tudi dogajajo nekatere zadeve. Imamo naprimer nekatere klauzule za pravice za slote na letališčih in to je težko za kogarkoli, da vstopi na evropske letališče, da bi dobil slote, ko lahko pristajajo in vzletajo. To bi morali tudi upoštevati, ko podamo to široko oceno stanja. Potem pa želim izpostaviti, da je konkurenčnost v zračnem prometu zelo dobra za potrošnike. Letalski sektor je sektor, kjer je konkurenca najbolje delovala. Nedavno imamo nekatere konsolidacije, Air Berlin ali Italija, sta skoraj da že izginila in kaj se sedaj dogaja, više cene in višji dobitek obstoječih letarskih družb. Torej, ni več toliko konkurence in pet velikih letarskih družb je v dobrem stanju. Ko govorimo o zagotavljanju konkurenčnosti, bi morali morda razmisliti o intenzivnosti konkurenčnosti, preko to tem, da se zaščitimo pred zonanimi konkurenti. Samo toliko. Sedaj pa še povzetek. Seveda, nasplošno je zunanja državna pomoč velika in dalekosežno je nekaj potrebno narediti proti temu. Mednarodno posvetovanje in grožnja proti okrepu lahko pomaga za države razvoju. Ampak, če ocenimo prakse drugih držav in se odločimo za protiokrepe, bi morali upoštevati splošne prakse najprej v prometnem sektorju in tudi naše lastne prakse v Evropi. Tudi mi imamo subvencije za naše lastna letališča. Naše letalske družbe to izkoriščajo in imamo pravice za slote na letališčih. Načelo vzajemnosti je pomembno kakršnakoli že je politika, morajo biti previdno oblikovane in morajo razumeti interese unije. To uporabljam zato, ker se to trikrat pravi v uredbi in mislim, da je to dobro. Komisija se lahko vedno odloči, da ne bo proti ukrepom zaradi razlogov splošnega interesa unije. In seveda to je poštena konkurenca, dovolj konkurence. Želimo se imeti več akterjev in morda potem tudi splošni interes za rast teh držav. To bo pomembno vprašanje, ko bo uredba uveljavljena v praksi. Veliko bo odvisnega torej od dejanskega obnašanja izvršne veje oblasti v EU, kako bo uporabljala to uredbo. In res, besedica je previdnost. Ne smemo biti preveč odločni pri tem vprašanju interesi EU niso samo interesi letalskih družb. Kot univerzitetni profesor pa bi dejal, da bi morali prakso izvajanja te uredbe oceniti tudi znanstveno. Podatke morali dati na voljo javnosti, tako da bi lahko videli, kako točno se to izvaja, lahko bi izvedli popravke in morda bi se lahko kaj naučili tudi za druge sektore. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, da držali ste se časa bolj točni ste kot eh, katerikoli let v Evropske unije. Deset nič nič. Tako, sedaj pa drugi govornik Pablo Mendes de Leon za njegovo predsedo. Prosim. Eh. Hvala, da ste mi dali besedo. Gospod predsedojoči, spoštovane poslanke in poslanci, kolegice in kolegi, javnost, v veliko veselje in čast mi je, da se lahko z vami danes pogovorim o pošteni konkurenci v mednarodnem zračnem prometu. To je res zelo aktualna tema. Pripravil sem nekaj prosojnic. Naslednja, prosim. Začenjam s tem, da zastavljam vprašanje, kaj razumemo pod pojmom poštena konkurenca. Morda to ni samo vprašanje za pravnike pogodba, na kateri temeljimo naše delo o delovanju Evropske unije, govori o svobodni konkurenci v določenih direktivah o zračnem prometu in drugih, pa govorimo tudi o splošni konkurenci. Tukaj pa imamo poštena konkurenca. Zakaj imamo to? To nekaj samo za pravno vprašanje. To se navezuje tudi na to, kar je kolega Mituš že dejal pred nekaj trenutki. To pomeni, ali razumemo samo usklejevalne dejanja, ali to vključujemo tudi subvencije in državno podporo za določene podjetja ali druge entitete. Mislim, da je to zelo pomembno začetno vprašanje, kajti to se potem pojavi tudi v osnutku uredbe. EU je ena redkih jurisdikciji Kanada tudi to ureja, ZDA pa ne, Kitajska ne. Kaj se tiče subvencij? In tudi arabska podjetja ne urejajo subvencij. Če že govorijo o konkurenci, svoj zakonodaji, so subvencije izključene. Z drugimi besedami, poštena konkurenca ne vključuje subvencij drugih pravnih sistemih. To je torej predhodno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Sedaj pa naslednja prosovnica, kar se tiče STO in uporabnost tega, o tem smo že govorili. Eden od izsledkov, kar se tiče osnutka uredbe, zakaj je neočinkovit ta izjava, ki sem jo videl, ki jo je podal tudi parlament, je, da je analiza, ki jo je izvedla komisija v svojem osnutku uredbe, malo preveč zagledana navznoter. Vem, želi se skupaj postaviti v kontekst celotni letalski sektor pod Čekaško konvencijo in tako dalje in tako naprej. Ampak razlog, zakaj nismo mogli uporabljati sporozumov o zračnem prometu, je ravno ta čekaški režim, torej čekaške konvencije. In potem tudi ASA spada v to. Čekaška konvencija sploh ne govori o pošteni konkurenci. To prepušča državam članicam, da organizirajo operativno storitev med sabo. Naslednja prosojnica, prosim. Čikaška konvencija zaradi varnostnih razlogov ima zaprte letalske prostore. To je osnovna premisa te konvencije. Zaprimo naš zračni prostor in samo prekase se lahko to potem odpre. In to je potem tudi v zabeležki poročilu Evropske komisije. Težava pri tem pa je, da ti sporozumi veliko krat ne govorijo o konkurenci. V bistvu niso prav privlačni za konkurenco, kaj ti imajo proti konkurenčne določbe. Z drugimi besedami, kako lahko naredimo kompromis in kako lahko združimo te sporozume z določbami, ki jih že imamo, svobodnim prostim trgom, kar je usmeritev Evropske komisije. Seveda tukaj moramo uporabiti tudi določbe pogodbe o delovanju Evropske unije, govorimo o odprtih trgih, svobodno konkurenco. Tu pa je to, kjer zaboli, kolega je to že omenil. Vzajemnost je zelo pomembna. Strinjam se s to izjavo. Drugače povedano, obe stališči je potrebno združiti. Kako to storiti, pa je veliki ziv, gospe in gospodje. Kot sem že dejal, in tukaj je tretja točka, letalske družbe bi naj, včasih so celo obvezane, sodelovati proti konkurenčno. Morda, kar se tiče cen, načrtovanja in zmogljivosti. Komisija to priznava. Naprimer, v primerih zahtela tovornega prevoza v zračnem prometu, ki jih sedaj komisija pregleduje, pa tudi sodišče v Luksemburgu. Vlade so tiste, ki se to vodijo in to je tudi povezano s točko profesorja Mituše. Tudi mi, tako kot druge po svetu, evropske države tudi ščitijo določene entitete, letalske družbe, še prav posebno pa letališče in nadzorne agencije za letalski promet, zato da bi nekako zaščitile povezljivost, poskrbele za obveze po javnih storitvah in tako dalje. Naslednja prosovnica, prosim. Hvala lepa. Medtem ko predlagana uredba ima zelo razumljivo usmeritev kar se tiče izvajanja načel prtega trga, ki jih je sprejela EU po eni strani, pa je vprašanje zame še vedno, kako, in to je spet točka, o kateri je predhodnik že govoril, kako praktično je vse to izvajanje teh določb. To moramo še ugotoviti, kako bo to delovalo v praksi. Naprimer, kako lahko komisija, ko EU ni stranka sporozuma, naprimer z Indijo, gre v Indijo in reče, želim videti, kaj vaše letalske družbe počnejo, so subvencionirane ali ne, kako bo to delovalo v praksi. Samo potrkamo na vrata Delhija in rečemo, želim videti vaše poročila, vaše finančne izjave in tako dalje in tako naprej imam rešitev, ki bi morda lahko bila koristna, ta namen. Kaj je letarska družba? Letarska družba ni nekjer opredeljena. Je v Čekaški konvenciji. V uredbi, ki je čudovito zapisana in pravi, da je letarska družba podjetje. To je res, s tem se strinjam, ampak menim, da bi komisija morala ko govori s tretjimi državami. Reči, da bodo tudi njihove letalske družbe prava podjetja, da bomo imeli poročanje, finančne izjave in tako naprej, sicer ne bo pravit za promet, ki si jih želijo znotraj EU ali znotraj držav članic. To bi torej lahko bila pravna doktrina učinka. Veliko sodnih praks to ima. In tako bi potem EU ali komisija kot organ za konkurenčnost unije lahko ukrepala. In bi dejali, da ta letalska družba vpliva na delovanje EU in želimo ukrepati in potem več stransko. O tem je gospod Mituš tudi že govoril, pa tudi znotraj IKO, mednarodne organizacije za civilno letalstvo, ki tudi poskuša, če previdno rečem, pošteno konkurenco narediti za načelno vprašanje. Čeprav dvomi, ali ima mandat in ali je to omejeno na države pogodbenice. To je moja zadnja prosojnica. Hvala lepa za vašo pozornost. Veselim se nadaljne razprave o teh vprašanjih. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, da ste se držali časa. Celo 20 sekund hitrejši ste bili, to cenimo. Kaj ti sedaj bo več časa za razpravo? Pogled v dvorano. Kdo želi spregovoriti? Sta se odločila liberalca, kdo bo začel? Da, zgleda, da samo liberalce zanimajo ta vprašanja. Gospod Tremosej Balses. Hvala lepa za vašo predstavitev. Vprašanje. Prvi govornik je dejal, da so Evropske letalske družbe v dobrem položaju. Ne vem, ali je ta položaj dovolj dober primerjavi s tem, kar vidimo. Imamo nekatere zarevske prevoznike, ki prehajajo v Evropo z veliko državnih subvencij. Prihajajo za pol milijarde potencijalnih potnikov. In prosimo tudi, zahtevamo tudi od naših italskih družb, da se prestrukturirajo. Se strinjate, da je pravično, da bi zahtevali v nadaljnih sporozumih v letalskem prometu tudi klauzule o preglednosti. Dejali ste, da če so te subvencije trajne, dalekosežne, da je potrebno ukrepati. In ko slišim, kaj govorijo evropske letalske družbe, me skrbi. Nič se ne zgodi, ko te letalske družbe vstopajo v Evropo brez pogojev. Kaj se bo točno zgodilo, kakšna bo prihodnost evropskih letalskih družb. In končno, informacija javnosti. Air France, British Airways in Lufthansa imajo vsak 10 od 12 Airbusov 3-8 nič. Emirates jih je ravno kar kupil 36. 150 jih imajo v tem trenutku. Airbusov A380 nič. kakšni poziciji je torej Evropska unija, da lahko uporabi palico, če se bo pogajala s temi podjetji, ko pa kupujejo te Airbuse, ni enostavno, po mojem mnenju. Kaj menite o tem? Okay, yes. uh, Hvala lepa. Govorili ste o točki, kjer bi uredba lahko bila najbolj uspešna, to je vprašanje preglednosti. Gospod Mendes de Leon je to tudi v sklepni izjavi dejal, podal predlog, kako bi lahko uvedli preglednost na mednarodni ravni, pa tudi v dvostranskih pogovorih. Torej, če bi lahko zagotovili finančno preglednost, če bi to bil glavni cilj te pobude, bi to bil najboljši cilj in to bi pomagalo tem državam na dolgi rok. To je torej točka, kjer lahko potrdim to, kar ste dejali. Naših pet velikih skupin letarskih družb so v tem trenutku predvsej dobrem položaju. Delnice rastejo, tako da torej nimajo v tem trenutku težav. predvidevam, da bo ta uredba sprejeta in potem bo komisija morala nekaj storiti. Kaj bo storila? Moj predlog je, da ni potrebno hiteti, lahko dobro razdelite vse te korake. Najprej glede preglednosti. Morate zahtevati od teh drugih letalskih družb, da pokažejo, kakšna je njihova finančna situacija, kako se je to razvijalo in kakšne so glavne sestavine. To bi bilo zelo dobro. Bojim pa se, da te velike letalske družbe zahtevajo bolj odločne ukrepe in potem pa lahko vse skupaj postane težavno. Uh, Hvala lepa. Wolf Klintz. Uh, Če sem prav razumel ste dejali, da pravila STO ne veljajo za zračni promet. Pa ne bi bilo koristno skušati to spremeniti, kar se tiče zdravcev letal Airbus in Boeinga. Se spomnim, da sta se dolgo borila zaradi nelojalne konkurence po pravilih STO in veliko je bilo tožb. In potem sta končno redila spor. Če bi torej lahko si zamislili scenarij, kjer bi ta pravila veljala tudi za zračni promet, letalske prevoznike, potem bi to bilo lažje. Po mojem mnenju, je predlog, ki ste ga pripravili, da bi naj imeli preglednost v smislu dostopa do računovodskih knjig, finančnih izjav in tako dalje, to bo težavno. Kitajcev, Indicev ali Katarčanov si ne morem predstavljati, da bi kar tako razkrili svoje poslovne knjige, če bi to že storili. Tudi če bi bili na borzi, potem ni težav, potem bi imeli dostop do podatkov. Ampak te letarske družbe še prav posebno iz arivskega področja, Qatar, Air, Emirates, mislim, da tega ne bodo storili. Še vedno so to vladna podjetja. Če pa bi to storili, morda grem predaleč, bi manipulirali številkami, ki bi jih pokazali. Dobro, morda to ni res kakorkoli. To je torej teže pot. Popravimo, da v tem trenutku so evropske letalske družbe v dobrem stanju. To je res po eni strani, po drugi strani pa imamo letalske prevoznike, ki izginejo. Omenili ste ali Italijo. je že skoraj izginila. Kaj vidimo? Dodatno in tukaj je drugo vprašanje. Vidimo nizko cenovnike, ki, nas, ki dohitevajo. EasyJet je sedaj večji od Lufthansa. Več potnikov so prepeljali lani kot Lufthansa. Vprašanje je, ali grožnja res prihaja samo v narekovajih zaradi nelojalne konkurence. Bližnjega vzhoda ali pa tudi naši tradicionalni prevozniki, British Airways, Lufthansa, Air France in tako dalje, so zdaj tudi že sprejele pogoje, ki niso več konkurenčni. Če si pogledate, koliko je plačena stevardesa, ki dela za Lufthansa, potem to ni primerljivo z Ryanairom, EasyJetom in tako dalje. Morda gre tudi za vprašanje o strukturi storitev, tudi delovnih pogojih znotraj teh družb. Hvala lepa, kdo želi odgovoriti? Mikrofon, prosim. Hvala lepa. Prav imate. Da, zračne storitve, to ni del STO in GAT. To ima specifične razloge. Vaš predlog, da bi dejali, poskušajmo in da, spregovorili ste tudi o sporu Airbus-Boeing. Ampak to je proizvod, mi pa govorimo o storitvah. To je, mislim, da pomembna razlika, ki jo moramo narediti. Ko pa to pravim, dodatne storitve pa spadajo pod režim GATT, prodaja računalniške pravice in eh, serviciranje. To pa seveda ni relevantno za našo trenutno razpravo. Upravičeno pa ste izpostavili, zakaj ne bi imeli proti asamecionarnih pravil za izvajanje storitev v zraku. To bi bil dober predlog, po mojem kakorkoli že, zakaj je zračni promet podestev GATS. Točno zato, ker govorimo o sporu po enem stranem načeli EU, ki si jih želimo porabljati za zračne storitve, tretje države pa se tega ne želijo. Tretje države, kot ste dejali, realistično, si ne želijo odpreti svojih poslovnih knjig, želijo ohraniti vse tako, kot je. To je premoženje državne politike. To je orode trgovinske politike. Zato želijo ohraniti nadzor na tem. To je torej razlog, zakaj je tako težko ta načela uvesti na vseh področjih proti subsidarna pravila, proti konkurenčna pravila in tako dalje. Strinjam se z vami, da bi Qatar Airways bil težaven, namreč morda bi bili nekoliko bolj odprti, dostopni, tako rekoč. Saj to slišim, to vidim na sestankih, kot je ta. Ko to pravim, pa moram reči, da imamo nekoliko nejasno strukturo glede teh letalskih družb in morda bi lahko to tudi uredili. Želite morda še kaj dodati, me dopolniti? Uh, uh, ja, mislim, da je to odgovor na prvo vprašanje. Da bi bilo tako dobiti homogen svetovni režim, ampak ta uredba naj bi pač delovala v tej smeri in bomo videli, kako daleč bomo prišli. To je konstruktivni element te uredbe. Za trg znotraj Evropske unije je zanimivo to, da um, dobiček ustvarjajo standardni prevozniki, kot je naprimer Lufthansa. Število potnikov je sicer više za nizkocenovne družbe, to da tudi druge družbe še vedno delujejo z dobičkom. doživljamo rast ta hip. Ne vemo pa, kaj bi se zgodilo, če bi napočila naslednja kriza. Če pa se bodo stvari nadaljevale tako kot sedaj, potem smo lahko kar zadovoljni z našimi petimi skupinami, dve sta rasli. Torej dve, te skupine so diferencirane, so v konkurenci, um, pokrivajo različne segmente in ta hip bi me bolj skrbela jakost konkurence. In pa če bi jih bilo manj, nekateri ekonomisti pravijo, da Evropska unija ni dovolj velika, da bi dolgoročno podpirala pet skupin in da bi eh, prečakovali, da bo morda ena teh skupin ob naslednji krizi izginila in da jo bodo prevzele druge štiri. Če bi, Torej, ta hip ni znakov za kaj takšnega, kajti beležimo rast in pet skupin je zelo močnih. Tote, če bi se to zgodila. Če si zadeva pogledamo bolj dolgoročno, no, če Evropska unija ne more podpirati petih skupin, potem bi si morali pogledati širša področja. EU plus bližnji vzhod morda. To bi bilo širše območje, ki bi lahko podpiralo pet, šest ali sedem skupin. In to bi bilo zanimivo v smislu uh, okrepljene notranje konkurence. Imel bi še eno vprašanje. Glede na vašo oceno, ali imamo pošteno konkurenco znotraj Evropske unije? To vas sprašujem zato, ker vemo, da je nasplošno dostop do trga nadziran. Torej, v resnici nimamo odprtega trga znotraj Evropske unije za zračni promet. Kajti imeti morate slote, sicer eh, ne morete biti udeleženi. In če si pogledamo to, potem si upam trditi, da nimamo poščene konkurence znotraj Evropske unije. Problem s sloti je največji problem, ki ga imamo, eh, kar se tiče poštene konkurence. To, da um, eh, najprej smo se komaj vlekli, konkurenco smo potem v 90-ih letih eh, uvedli in sedaj smo zadovoljni. Ravno smo izgubili dve letalske družbi, imamo pa še vedno pet skupin ki so videti vzdržne ta hip in eh, tako bo ostalo še nekaj časa. Torej, položaj ni tako zelo slab. Mednarodni trgi pa hitro rastejo in imamo hitro rastoče družbe, ki bodo požrle velike kose torte. Toda naše skupine so tega tudi udeležene. Ne bi smeli biti preveč agresivni, E, kakšen je evropski in mednarodni letalski trg. Torej, naše skupine imajo okrog 50 odstotkov in to se mi zdi kar pošteno. Um, gospod Mendes Leon, hvala lepa za to vprašanje. E, o, eni, o enem pojmu se še nismo pogovorili danes pa pa odne. In to so enake predpisi za vse. In predstavljam si, da je to, kar ste želeli povedati. Ali imamo enaka pravila za vse znotraj um, enotnega trga? Določene letalske družbe so v slabšem položaju zato, ker um, so zamaški na njihovih letališčih, naprimer Charles de Gaulle, letališče v Frankfurtu, potem Londonsko letališče in tako naprej. Potem to velja tudi za nekatera druga letališča. Torej, dostop ni vedno enostaven. So pa tu še drugi dejavniki, ki so pomembni in ti vplivajo na to, ali imamo enaka, eh, enake, eh, pravi, enaka pravila za vse. Po eni strani je eh, ponudba letalskih storitev dobro harmonizirana to urajajo nekatere uredbe. So pa tu določeni vidiki, ki izredno vplivajo na nudenje storitev in te stvari niso tako harmonizirane. Naprimer, delovni pogoji, davčni pogoji. Ryanair morda uh, to uh, izkorišča in sicer po pravici oziroma uh, si to res lahko prevošči. Uh, poznamo sodne primere v Franciji in v drugih državah ko poskušajo naprimer eh, po delovnih pogojih iz Dublina najemati ljudi iz eh, eh, Marseja in to je ceneje za nje. Potem recimo davčne prednosti, kajti recimo sedež imate na Irskem, ali pa, o, ali pa če ga imate v Franciji, je tukaj zelo velika razlika in tudi eh, ta dejavnik vpliva na to, ali imamo na trgu letalskih storitev enake pravila za vse, enake pogoje za vse. In to vpliva tudi na koncept spoštene konkurence. In vsa ta področja in vse te politike niso harmonizirane v Evropski uniji. Če dovolite, eh, bi tudi sam zastavil eno vprašanje. Dobro ste opisali okolje. Po drugi strani pa je to stvar politične eh, odločitve. Kaj res potrebujemo? Poglejte si ZDA. Tam se, tam se trg osredotoča bolj po politiki zlasti če pomislimo na dogodke po zadnji gospodarski krizi. Uh, torej, če si pogledamo, kako so uredili ta trg, ponovno kdo se je s kom združil in kako so organizirali cel trg. Evropska unija pa ima bolj um, pristop, ki se eh, usmerja po trgu. Uh, Če se nekaj zgodi, pogledamo, kdo je na razpolago in tiste, ki je na razpolago, razmisli, ali, ima, ali je zadeva smiselna in v skladu z našimi eh, predpisi glede združitev. Ampak tukaj ni strategije. Omenili ste okoliščine, torej davčne zadeve, delovno pravo in tako naprej. Morda bi bilo dobro razviti strategijo o tem, kako bomo razvili ta sektor ali pa bomo zadevo prepustili trgu. Torej za Air Berlin zadeva ni delovala. Torej, morda bo v prihodnosti tako, da sploh ne bomo imeli naših družb in bodo vse storile druge družbe in potem bi imeli pač ta tržni pristop. No, to je bolj politično vprašanje ne bi, ali ne bi bilo krasno, če bi lahko v Evropi sprejeli povsem harmoniziran model, kot ga imajo v ZDA. In to je zelo pomemben vedik celotne razprave. In o nečem danes še nismo spregovorili. In sicer to je enotno evropsko nebo. Tu doživljamo zelo počasen napredek. Torej tudi upravljanje prometa je treba nekako poenotiti v Evropski uniji. In vse to je odvisno od politične volje držav članic Evropske unije. In seveda bi bilo lepo, če bi imeli strategijo v zvezi s tem. Toda ob koncu so države članice tiste, ki morajo reči, torej da Pripravljene smo za poenotanje, za harmonizacijo v zvezi z zakoni o davkih, o upravljanju zračnega prometa, o varnosti in tako naprej. In to bi predstavljalo celovit, holističen pristop. To ste verjetno imeli v mislih. To bi morali sprejeti, preden, se, um, preden gremo ven, preden se lotimo zunanjih stvari. Hvala lepa. To je bilo prav uh, to, kar sem želela vprašati jaz sama. Torej, um, enotno evropsko ne bo. Kakšno mnenje imate o idealnem položaju? Uh, kako bi lahko ustvarili sektor? Eh, ki, ki bi bil idealen. Torej, kakšne bi bile idealne okoliščine eh, čez nekaj let, eh, če upoštevamo vse dejavnike? Da. Torej, če govorite o enakih pogojih znotraj Evropske unije, potem mislim, da je bilo že veliko harmoniziranega za letalski sektor. In sicer preko uredbe, ki pa se zdaj pregleduje. Torej, sedaj to spreminja Evropska komisija. To je prva stvar. Če želimo nadaljno harmonizacijo znotraj Evropske unije, potem moramo harmonizirati tudi druge vidike, ki izredno vplivajo na eh, zagotavljanje letalskih storitev znotraj Evropske unije. Tega nisem niti omenil, čeprav vem, da je to zelo pomembna točka. Eh, to pa omenja Evropski parlament eh, v svojem odzivu na predlog Evropske komisije, namreč okolje. Kako izvajati in poenoteti strategijo za to, da bi zaščitili okolje? Kajti eh, letalski promet, oziroma storitve letalskega prometa na okolje vedno bolj vplivajo. Torej, to bi bil moj odgovor na vaše vprašanje. Dobro, hvala lepa. Ali dovolite še eno pripombo, prosim? Torej, enake pogoji za vse. Eh, če pomislimo na davčne zakone, okoljske zakone, delovne pogoje. To zadeva evropsko notranjo politiko. To sem želel dodati, kajti v predlaganih eh, amandmajih k tej uredbi ki se nanaša na mednarodno konkurenco, so omenjena delovna in okoljska vprašanja. Ampak mislim, da to ni pravo mesto za to. Imamo številna trgovinska področja, kjer ne zahtevamo to, da morajo biti delovni pogoji tam enaki kot tu. In mislim, da tega ne moramo zahtevati in mednarodna okoljska vprašanja. Torej Evropa se je tega lotila z evropskim trgovinskim sistemom. Torej to bi bil inš primeren inštrument. Sedaj pa to poskušajo um, uh, zamejiti tudi druge države. Torej ne vem, če bi bilo to uspešno pri IKEA, ampak, torej, ampak ta uredba ni pravo mesto za ta vprašanja. Torej, povabili smo jih, ampak eh, žal uh, eh, IKO ni uh, odgovoril oziroma niso se odzvali, sicer pa bi nam lahko oni povedali nekaj več o tem. Sedaj pa bi se vam rad zahvalil lahko ostanete z nami, kajti naslednja točka bo zaščita konkurence v letalskem prometu. O tem smo razpravljali že prej. Upam, da Evropska komisija ni razočarana, ker vas nihče ni nič vprašal, ampak sedaj boste dobili besedo pri tem dosijaju. Seveda se zahvaljujem tudi vsem tolmačem. Mm, zahvaljujem se seveda tudi našim storitvam, hvala lepa za a, priprave na to in takoj, ko bo vse na razpolago, vam bomo dali na voljo dokumentacijo te delavnice. To bo na voljo vsem. Sedaj pa smo pri točki 22 našega dnevnega reda in sicer gre tukaj za varstva konkurence v zračnem prevozu in razglasitvi uredbe 868-2004. Eh, poročevalec gospod Ramon Tremoze in Valcels. Hvala lepa, kolegice in kolegi. To je bila zelo dobra ideja, da smo imeli delavnico o boščeni konkurenci. Eh, prispevka profesorja sta bila izredno zanimiva. In ta razprava je povdarila, kako pomembna je ta tema, o kateri danes razpravljamo. Prejeli smo 42 predlogov sprememb za to mnenje. In ti amandmaji bodo okrep. Bodo eh, pomemben prispevek poročilo gospoda Piperja. Eh, zelo podpiram predlog Evropske komisije, eh, s katerim se spreminja eh, uredba 868. S temi predlogi spremem bomo besedilo izboljšali in bomo pospešili postopke pritožb, če bo prišlo do diskriminatornih ukrepov sa strani določenih letalskih družb. Tukaj ne gre samo za protekcionizem. Jaz kot liberalec tega ne verjamem. Vedno Jaz sem bil kritičen do subvencij, ki se namenjajo družbam. Eh, evropski um, prevozniki bi se morali prestrukturirati, postati bi morali bolj učinkoviti, zato da bodo lahko konkurirali v vedno bolj konkurenčni industriji na globalni ravni. Zahrevam pa za enake pogoje v mednarodnem letalstvu, zato prosim za finančno preglednost ko gre za to, da se prevoznikom tretjih držav namenjajo subvencije. Kajti ti eh, prevozniki prihajajo v Evropo, tukaj imamo 500 milijonov eh, potnikov in mi moramo zagotoviti, da bomo vsi eh, igrali po enakih pravilih. Ko govorimo o interesih Evropske unije, o svojih predlogih sprememb, povem, zakaj je Evropa privlačna za prevoznike, da predstavljamo več kot 500 milijonov potencijalnih potnikov za prevozno pes tretjih držav. Eh, to lahko še poveča eh, promet. In to je treba imeti eh, pred očmi takrat, ko sklepamo oziroma ko se v imenu Evropske unije pogajamo o celovitih letalskih sporazumih. Po mojem mnenju je pomembno, da zahtevamo popolno finančno preglednost v klauzulah o pošteni konkurenci in Evropska komisija mora dobiti možnost, da preveri ali pa ovrže eh, te eh, subvencije. In eh, če se Evropska komisija odloči, da bo za preiskovalne postopke, potem mora biti tudi možnost za pritožbe. Eh, nekatere predloge sprememb eh, predlagajo, da bi pospešili preiskave in sicer, da ne bi trajale dve leti, ampak eno leto. Hvala lepa za vašo eh, pozornost. Mislim, da smo s tem mnenjem odboru za promet dali jasno sporočilo in hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Vse ob svojem času. Poročevalci v Sinci so prvi na vrsti. EKR Sandar. Izvolite, zabeležili ste velik uspeh pred glasovanjem, vesel sem, da ste spet to. No, o, tudi to poročilo Ramona bo gotovo velik uspeh. Vedno sem vesel, kadar je kadar, prisoten, kadar spregovori Ramona. To je zelo eh, tehnično poročilo. Vnesli smo nekaj tehničnih predlogov sprememb. Zanašam se na modrost poročevalca, kajti eh, o svojem uvodu je povedal mm, številne zelo modre stvari. Eh, Velik izziv bo uravnotežiti vlogo eh, odbora INTA, kajti, kot sem dejal, prepričan sem, da bo eh, Ramon kot poročevalec ta dosje pripeljal do velikega uspeha. Hvala lepa. Hvala lepa. Pa ne vidim nobenega drugega poročevalca v senci. Eh, Wolfgang, izvolite. Hvala lepa. No, zdaj bom pa za spremembo spregovoril po nemško. Ramon, hvala lepa za to zelo uravnoteženo poročilo. Pravzaprav nimam veliko um, doprinesti. Unesel sem dva predloga sprememb, ki se ukvarjata z vlogo Evropskega parlamenta uh, v primeru, da bi se Evropska komisija odločila, da ne bo uvedla izravnalnih ukrepov, ker bi menila, da je to v interesu Evropske unije. Komisija lahko reče, da je v interesu Evropske unije in ne ukrepa. E, to se na vsak način lahko zgodi. Ampak jaz bi že prosil za to, da v takšnem primeru. Evropska komisija eh, zadeve najprej prediskutira z Evropskim parlamentom, da se z nami posvetuje in šele potem sprejme odločitev. Torej pristojnost za odločitev ima eh, še naprej Evropske, eh, eh, Evropska komisija, ampak jaz eh, bi si želel, da bi Evropski parlament eh, tukaj eh, imel ulogo posvetovalca. Hvala lepa. Ali želi besedo Evropska komisija? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, eh, spoštovane poslanke in poslance, gospod poročevalec. Želela sem se samo ponovno zahvaliti za vaše delo. Vi pošiljate močno sporočilo odboru TRAN in eh, natančno bomo delali na teh predlogih sprememb. Hvala lepa za vašo podporo. Ali lahko to že kar sprememo z aplauzom? Ramon, želite kaj dodati? Ne ste zadovoljni, to je dovolj. A, nisem vedel, da bo šlo vse to tako hitro. Če ne, eh, ne bi eh, prej ustavil delavnice o pošanju konkurenciji. Vidite, včasih so eh, poslanci, včasih so politične skupine zelo kooperativne, včasih pa se tu razmahnajo hudi spori. Eh, doživljamo oboje. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Ponovno se bomo sestali jutri ob 9. uri za pregled. Direktiva o plačilnih storitvah je na dnevnem redu, ki je burila duhovo preteklosti. Hvala lepa, vidimo se jutri.